vašega delovanja, ampak so eh, pripravljeni za to, da zagotovijo varstvo naših podatkov. Obveščevalni škandal je presenetil vse in presenečenje je eden od ključnih elementov pri obveščevalnih dejavnostih. Seveda smo pričakovali, da takšne dejavnosti potekajo. Tudi naše podatki so dobro zaščiteni ravno zaradi tega, ker vemo, da bodo predmet eh, vdorov in nadzora. Europol ima zelo robusten varnostni eh, okvir. Nadzor je zelo strok. Včasih se zdi, da Eh, imamo več tistih, ki nadzirajo naše delo, kot je dejanskih, dejansko zaposlenih. Imamo več ravni nadzora, nadzorujemo sisteme in tokove podatkov. Tudi osebje je usmerjeno eh, k varnosti pri, dnevnemu, pri dnevnem delu. Imamo tudi varnostni odbor, ki ga sestavljajo strokovnjaki za varnost iz organov pregona, iz držav članic in s tem odborom se posvetujemo o vseh tovrstnih vprašanjih. Vsakršna sprememba sistema je predmet razprave varnostnega odbora, ki pripravi mnenje za upravni odbor, ki to mnenje na to potem sprejme. Tudi za osebe veljajo stroga pravila. Za poslovanje v Europolu je omejeno na državljane Evropske unije, ki so bili predmet ustrezne preiskave in analize z varnostnega vidika. Ti sistemi veljajo za Europol, pa tudi za druge nacionalne agencije in službe. Včasih uporabljamo zunanje eh, informacijske storitve in to je lahko težavno. nekateri sistemi so neoperativni in delujejo na zunanjih omrežjih. Vsi, ki sodelujejo v teh sistemih, morajo biti prav tako najprej predmet uh, analize. Osebe, ki jih najamemo od zunaj, nimajo dostopa do informacij znotraj naših sistemov ne zanašamo se na uh, uporabo zunanjih podatkovnih centrov za naše informacijske storitve. Kar pa se tiče zunanjega toka podatkov, imamo zelo varno omrežje, ki je razširjeno tudi na nacionalne enote v državah članicah, ter velja tudi za partnerje zunaj Evropske unije. Tukaj imamo jasna pravila, pravila jasne pogoje eh, glede povezav v omrežje Europola. Vsi podatki so zaščiteni. E, imamo požarne zidove, ki jih nadzira Europol neposredno. Pred sodelovanjem s tretjo državo najprej vedno opravimo analizo in analiziramo morebitne e, varnostne elemente. Sodelujemo tudi z nacionalnimi agencijami in službami. Upravni in eh, nadzorni odbor eh, je opazovalec, pri tem sodeluje tudi v delovni skupini sveta za varstvo podatkov, to je tako imenovana delovna skupina DAPIK. Splošno gledano, Europol meni, da naši varnostni sistemi niso reprezentativni v primerjavi z drugimi institucijami, glede na to, da je varnost naše delo. Tisti, ki prihajajo iz Europola, se vedno osredotočajo na varnost. Naše osebe prihaja iz inštitutov za organe pregona, tudi doma so tako navajeni na, na zelo stroge okvire varstva podatkov. Ocenjujemo, da je naša kultura eh, na področju varnosti drugačna, ampak tega ne vemo točno v primerjavi z drugimi institucijami. Pomembna je korporativna kultura eh, institucij. Vprašanje varnosti je povezano tudi s tem, če so Eh, predstavniki osebe akreditirani. Pomemben je eh, razvoj sistemskih rešitev, tudi storitve v oblaku, naprimer. In pa eh, dostop osrednjih sistemov do interneta. Storitve Wi-Fi za osebe in obiskovalce ter zunani prenos podatkov prek interneta. Vse to je lahko pomembno. Europol ni sodeloval pri preiskavah nadzora ali preiskovanja v kakršnikoli instituciji ali pa državi članici. Bistvenega pomena pri preiskavah je, da s partnerji delimo podatke, do katerih smo prišlo, prišli, tako da uh, skupaj razumemo, zakaj gre in se skupaj zaščitimo pred takšnimi udori, prenosi eh, podatkov. Gospod predsednik, to je bil moj uvod, veselim se že vprašanj. Najlepša hvala, držali ste se časovne omejitve in nam dali še nekaj dodatnih minut na voljo. In sedaj gospod Udo Helbracht, ki je izvršni direktor Enisa, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala za vabilo. Tudi sam bom poskušal ostati znotraj okvira desetih minut. Pri Enisi obravnavamo nove tehnologije, nove poslovne modele in grožnje za informacijsko varnost, analiziramo jih in pripravljamo priporočila. Ko je govora o množičnem nadzoru, moram dejati, da naš mandat, mandat Enise, ne vključuje eh, elektronskega vohunstva, kibervohunstva. Bomo videli, kako bom lahko prispeval k kasnejšnjim razpravom. V tej predstavitvi bi se rad osredotočil na vprašanje zasebnosti. ena od dveh ključnih točk pri informacijski varnosti je vprašanje eh, zaupnosti in integritete. Bodi si torej, da podatki niso ukradeni, izgubljeni ali pa izmenjeni, kompromitirani. Dal bi vam rad nekaj eh, primerov, eh, sklepov in priporočil. Če si pogledamo današnjo situacijo, eh, govorimo pogosto o hrambi podatkov, o varstvu osebnih podatkov, o različnih interesih. V Evropi drugače razumemo vprašanje zasebnosti kot v ZDA. To, kar je zapisano v rdeči eh, barvi, je moje sporočilo. Zavedati se moramo dejstva, da v današnjih poslovnih modelih podatki, osebni podatki predstavljajo novo valuto. to pomeni, da lahko v nekaterih primerih zakonodaja uniči poslovne modele eh, podjetij, ki nudijo različne storitve na spletu, naprimer račun, eh, računal, eh, računalniki v oblaku. Pripravili smo študijo, opravili smo jo na področju Nemčije, kjer obstajajo izjeme pogoji za zasebnost. Na eni strani uporabniki pravijo, da je informacijska varnost pomembna. Po drugi strani pa je naša študija pokazala, eh, pripravili smo spletno platformo, ki nudi eh, vstopnice 40, 50, 60 evrov in prosili, da ljudje unesejo eh, tja tudi svojo telefonsko številko. S tem so dobili 50 centov manjšo ceno. In ogromno uporabnikov, več kot 80 odstotkov uporabnikov je to eh, telefonsko številko tudi vneslo za tako, eh, da so tako dobili niže ceno. Imamo različne vidike, vidike eh, podjetij, vidike eh, potrošnikov, uporabnikov. Pogovarjamo se o različnih zadevah in to z različnih vidikov vedno, ko obravnavamo novo tehnologijo, se lahko vzrejemo v preteklost. Če nova tehnologija postane poslovni model, potem eh, je ta poslovni model predmet razprave. Podatki, varstvo podatkov. Poglejmo si življenjski cikl podatkov. Eh, podatki se zbirajo, eh, uporabimo jih, povežemo jih z drugimi podatki, hranimo jih, Eh, ponovno jih prikličemo. In eh, včasih so podatki tudi umaknjeni, odvisno od eh, modela. Če govorimo o zasebnosti, o varstvu podatkov, imamo v tem življenjskem ciklu različne akterje v različnih točkah življenjskega cikla. Govorimo o integriteti, o dovoljivosti podatkov in to z vidika tehnološkega in poslovnega eh, eh, določenega podjetja, kar pomeni, da je ta vidik drugačen ta prosojnica kaže naslednje. Če uporabljamo danes podatke na spletu, je seveda veliko odvisno od tega, kako želite videti, kako želite zaščititi svoje podatke. Imamo primere, ko so podatki eh, na voljo celotnemu svetu. Naprimer, na levi strani imamo Google Plus, ki nima toliko eh, uporabnikov, tako da eh, dostop do podatkov, ki so objavljeni tam, ni tako obširen. Če, že, če podatkov ne želite objaviti, lahko tudi eh, to storite. Takšni poslovni modeli so prisotni predvsem v eh, ZDA. Veliko je udorov v eh, podatkovne sisteme. včasih več kot 30 tisoč uh, podatkovnih svežnjev pre, eh, postane eh, predmet kraje. Sony je naprimer doživel takšen udor. Tukaj imamo podatke iz Združenega kraljestva. Zanimivo je, da je do največjih udarov prišlo eh, v sistemu zdravstvenega varstva. Morda zato, ker obstaja zelo jasna, stroga zakonodaja o eh, poročanju o udorih eh, na tem področju. Če imamo sektor, kjer poročanje o udorih ni obvezno, seveda statistika ni primerljiva. Tole smo pripravili skupaj z delovno skupino za člen 29. Začeli smo leta 2012. Leta 2013 pa smo eh, dopolnili eh, to delo skupaj s tehnično podskupino delovne skupine za 29. Eh, člen. Gre za to, da bi radi ponudili več zaščite, dodatna pravila za uporabo podatkov za rokovanje s podatki. In po mojem mnenju dobro sodelujemo s temi delovnimi skupinami, na to pa želimo ponuditi čim več naših eh, tehničnih kompetenc delovni skupini eh, za 29. člen. Ti podatki bodo čez nekaj dni tudi eh, javno objavljeni. Rad bi podal dve izjavi o kriptografiji in o pravici do tega, da si pozabljen, da so podatki pozabljeni ko govorimo o varstvu podatkov, se moramo zadev, eh, zavedati dejstva, da imamo na trgu veliko eh, tehnologij, ki bi jih lahko uporabili za zaščito podatkov, ampak tega ne počnemo, zato ker niso uh, tako razvite, po, podjetja jih ne uporabljajo v ta namen. Imamo različne vrste kodiranja, dobite lahko zelo dobro uh, vrsto kodiranja sistemov, v katere je zelo težko udreti. Vprašanje je tudi, kako dolgo morajo biti podatki, vaši podatki ali podatki vašega podjetja zaščiteni. Če imate uh, nek krajši projekt, pol leta, eno leto, na to pa ni nujno, da bi uh, morali na isti način uh, zavarovati eh, pogodbo z drugim podjetjem, če imate naprimer eh, vladni sestanek z neko drugo vlado in bi radi imeli sestanek za zavrtimi vrati in očete, da se eh, kaj pojavi v časopisih tisti dan, se pa pojavi čez nekaj dni, na to čez kakšen teden ni treba zaščititi teh podatkov, ni treba jih več ščititi. V nekaterih primerjih torej želite, da so podatki zaščiteni za nekaj časa, v drugih primerjih pa Eh, da so zaščiteni eh, dolgo časa. Imamo tudi tehnologijo kvalificiranih elektronskih podpisov. Ta tehnologija obstaja že več kot deset let. Še vedno pa pošiljamo eh, e-pošto, ki je videti kot kakšna razglednica napisana s svinčnikom. Vsi lahko to preberejo in vsi to lahko tudi spremenijo težko je torej uporabiti, ustrezno uporabiti to tehnologijo. Ampak naše sporočilo je naslednje. To tehnologijo imamo in tokrat eh, to leto smo v Enisi prvič pripravili priporočilo na temo teh vidikov. Obstaja veliko eh, publikacij v nacionalnih eh, jezikih v državah članicah, vseeno pa želimo ponuditi te informacije vsaj v angleščini vsem državam članicam, zato da lahko vsi do teh podatkov dostopajo. Tehnologija torej obstaja. Dovolite mi, da sedaj sklenem svojo predstavitev. Potrebujemo več sodelovanja eh, z organi za varstvo podatkov in z delovno skupino za 29. člen. Pripravljamo lahko mnenja, podpiramo eh, lahko ustrezno delovanje, eh, zagotavljanje kodiranja, povezujemo Eh, prizadevamo si za povezovanje različnih akterjev na tem področju. Naslednje leto bo potekal tudi eh, forum na temo zasebnosti v Esno in vsi ste vabljeni tja. Hvala. Hvala, gospod izvršni direktor Enise, gospod Udo Helmbrecht. Sedaj pa še tretji panelist, ki je z nami gospod Florian Walter, neodvisni svetovalec za vprašanja informacijske varnosti. Deset minut imate. Najlepša hvala. Hvala, da ste me povabili. Sem Florian Walter, prihajam iz Nemčije. Zadnjih 12 let delam kot informacijski svetovalec, kot preiskovalec udorov. Moja naloga je torej, da udiram v sisteme. Udaril sem že v marsikakšen sistem od elektronskih potnih listov do eh, testiranja krvi v bolnišnicah do eh, avtomobilov, karkoli že ima eh, IP naslov in operacijski sistem. Danes nimam eh, predstavitve, imam pa precej dobrih nasvetov, ki sem jih zbral v 12 letih izkušenj. Prva stvar, ki jo morate razumeti, je, da 100 odstotne varnosti ni in je nikoli ne bo. Varnost je vedno nekje na robu. Potrebujemo ravnoteže. Pri varnosti ne gre za to, da ste varni ali da niste varni. Varnost je vprašanje pravega ravnotežja. Ravnoteže med uporabnostjo in varnostjo naprimer, ali pa med stroški in varnostjo. Sto odstotne varnosti, še enkrat ponavljam, ni, tega ne morete dobiti. Lahko zagotovite zgolj najvišjo potrebno varnost, eh, takšno raven varnosti, ki odvrača napadalce, ker eh, je vdor v takšen sistem preveč zapleten za. Uh,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 govori o tem, da eh, vladne organizacije, agencije in podjetja eh, skrivajo informacije o varnostnih težavah v skupnih eh, računalniških sistemih. Dokler bo situacija takšna, ne bomo imeli priložnosti za reševanje teh težav. Oni vedo za luknje, ki obstajajo v sistemih, mi pa ne. Kako se naj potem obranimo? pred udori. To je velika težava. Sam sem že bil tukaj v eh, odboru Libe, zagovarjal sem nasprotno stran, ampak nažalost ni temu nihče eh, prisluhnil. Tudi tukaj je prišlo do odoru. Sedaj pa moramo sprejeti posledice takšne, kakršne so. Še nekaj se je treba ogledati. Proračun, na primer. NSA ima proračun v višini 56,5. 8 milijarde ameriških dolarjev letno. Koliko sredstev imate na voljo vi za informacijsko varnost? In pa za eh, toaletni papir, naprimer, verjetno imate za toaletni papir namenjeni več sredstev. Pomislite na to. Ne, moriti, ne morete si zatiskati oči in uh, pozabljati, da uh, ste tudi vi lahko predmet udora, če porabljate več eh, denarja za druge stvari, ne pa za informacijsko varnost. In eh, če imajo akteri kot NSA eh, precej višji proračun kot pa vse evropske institucije skupaj. Ampak to ni zgolj vprašanje proračuna, je tudi vprašanje poznavanje lastnega osebja. Kako dobri so zaposleni v vašem informacijskem oddelku, kako dobro razumejo sisteme, za katere skrbijo. A veste, kako dobri so? Verjetno ne. In verjetno ljudje, ki so tam zaposleni, eh, nimajo popolnega znanja o sistemih, ki jih uporabljajo. Kupujejo eh, programsko opremo ameriš večinoma ameriških podjetij, ki je že predpripravljena. morda so ti sistemi že bili pod vplivom NSA, morda so jih pomagali razviti. Kako zagotoviti varnost, ko pa začnete graditi svoje varnosti sisteme na takšnih operativnih sistemih, na takšni programski opremi? Ste kdaj pomislili na to? Morda bi morali. Kot napadalec, kot udiralec imate strateško prednost v primerjavi s tistimi, ki morajo ščititi računalniške sisteme. Kot udiralec morate najti zgolj eno luknjo. Kot tisti, ki ščiti sistem, pa morate najti vse, vsakno, vsako luknjo. To pomeni, da ne potrebujete zgolj dobro izobraženega osebja, ne potrebujete zgolj dobrih sistemov in dovolj finančnih sredstev, če želite zaščititi svoje eh, sisteme, svojo infrastrukturo. Poleg tega potrebujete tudi sposobnosti, da ugotovite, kdaj ste bili predmet odora. Med hekerji eh, se vsi zavedajo dejstva, da obstaja zgolj dve vrsti organizacij. Tiste, ki, so, ki vedo, da so predmet odora in tiste, ki ne vedo, da so predmet odora. In eh, morda so evropske institucije prav v slednji skupini. Potrebujete hiter odziv. Takoj se morate reš, eh, lotiti vprašanja reševanja teh težav, takoj, ko ste predmet udora, ne nekaj mesecev pozneje. Najboljši hekeri so tisti, za katere nikoli ne veste, da so bili v kakšnem sistemu. In veliko je dobrih hekerjev, še posebej tistih, ki jih sponzorirajo različne države. Dobro poznajo vaše sisteme, eh, bolje kot vaše lastne osebe. Ko udiralec napade enega od vaših sistemov, ima prednost. Najti mora tisto eno samo samcato luknjo da pride v vaš sistem. Ko pa je odiralec enkrat v vašem sistemu, se ta strateška prednost prenese na vas, na branilce sistema, zato ker je to vaš sistem, ker ga vi nadzirate. Takrat imate priložnost, da odiralca ujamete. Ampak najprej se morate eh, zavesti dejstva, da se nekaj dogaja, da je nekaj šlo narobe po zlu. In zato potrebujete dober sistem hitrega odziva, potrebujete ustrezne sposobnosti za eh, ugotavljanje udorov. Večina od vas sedaj eh, razmišlja o protivirusnih sistemih, o sistemih zaznavanja odiralcev ali pa sistemih eh, zaščite pred odiralci. Tudi te sisteme lahko kupite kar tako na kakšni polici računalniške trgovine in večina jih prihaja iz EDA. Ampak noben od teh sistemov dejansko ne deluje tako dobro, kot si vi mislite. Zgolj spremeni uh, način udora. Ščititi podatke je izjemno težko in takšni sistemi eh, dejansko ne ščitijo vaših računalniških eh, sistemov. Potrebujete dovolj osebja, ki dobro pozna eh, vaš sistem, osebja, ki je dobro izobraženo, ki pozna vsak element sistema, tako da imate možnost, da izveste, da je šlo nekaj po zlu, da je prišlo do udora tako, da lahko preprečite nadaljne vdore in ujamete udiralca. To ne pomeni, da lahko imate enega samega administratorja, ki nadzoruje tisoče različnih sistemov. Če obstaja nek zelo pomemben sistem, potem potrebujete administratorja, ki se ukvarja zgolj s tem enim sistemom. Naj povzamem. Kompleksnost je eden od največjih sovražnikov varnosti to morate upoštevati vsakič, ko prosite za neko eh, novo sistemsko rešitev eh, v vašem informacijskem modelku. Potrebujete več resursov, potrebujete več osebja, dobro izobraženega, eh, dobro delujočega osebja, ki dobro pozna sisteme. In to je moj nasvet za zagotavljanje boljše informacijske varnosti in evropskih institucij. Hvala. Hvala lepa. Gospod Floren Walter, no gledajte, da vas na nekaj spomnim. Prej ste dejali, da seveda tudi mi zelo cenimo te pripombe gostov v odboru zelo ciljimo tudi vaše pripombe, seveda. Ampak naj vam še enkrat zagotovim, mi poslušamo, ko govorite. Poslušamo, saj nekateri. Prav zato smo tukaj med drugim. No, ne samo zato, ampak tudi zaradi drugih stvari, da sprejmamo odločitve, da oblikujemo svoje stališče in tako dalje. Ampak kakorkoli že, zelo cenimo to vaše mnenje v našem odboru. Torej, gospod Burgedič iz Europola, profesor Hembrecht iz Senise ter pa Florian Vader, neodvisni strokovnjak za IT varnost. Vsi ste podali svoje predstavitve, sedaj pa gremo naprej. Kot pa navadi, želimo biti čim bolj učinkoviti. Dva kroga vprašanj bomo imeli. Kot prvo, Klod Morajs, poročevalec in potem poročevalci v senci potem pa še prvi krok odgovorov vseh naših panelistov in potem še nekaj časa za druge poslance oziroma udeležence tega sestanka, ki bi radi še kaj dodali ali pa zastavili kakšno vprašanje. Najprej Klod Morajs, koordinator. Hvala lepa, predsednik. To je bil zelo zanimiv prispevek. Ja sedaj bom vsak čas še dodal nov antivirusni program. Naj se navežem na to, kar je povedal predstavnik Evropola. Nedolgo časa se že ukvarjamo s tem, imamo podobna vprašanja, tudi glede vloge Evropola v kibernetski kriminaliteti in pa kako deluje ta centr za kibernetsko kriminaliteto. Prej sem poslušal vašo izjavo in dali ste, da ste že preiskali sumničenja domneve glede takšnih udorov. No, ampak ta centr za varnost pa ne bi nas varoval pred udori v prihodnosti. No, ki je problem? Evropol je demokratično odgovoren pred parlamentom. Imamo ogromno sumničenj in domnev. Naprimer, govori se o Belkakomu, gledajte, to sploh niso samo somničenja, to je bilo dokazano, dejansko se je zgodilo um, osebe iz Belkakoma, je prišlo sem in so povedali, da je to dokazano, da niso to samo neke trditve. Imamo tudi podobne primere. Torej, zakaj ni bilo takšnih preiskav, me zanima, če ne bi sedaj prepričali vdore. Ne bi šel dlje kot to, ampak to me pa vseeno zanima, kajti mislim, da bi vsi poslanci, vsi moji kolegi radi to vprašali. Potem še predstavnik Enise in pa gospod Walter, še eno vprašanje za vaju. Trenutni sistem IT in pa naša varnost, kako je s tem? Strani Enise ste govorili o naši varnosti, o šifriranju in tako dalje ampak kaj mislite o parlamentarni varnosti na splošno? Me zanima, kako bi vi izboljšali naš trenutni sistem in pa gospod eh, Walter, vi ste govorili o um, komercialni programski opremi. Če že tukaj ne vemo, kot eh, to so, ali bi bile odprte kode boljše? kaj pa storimo, če um, nimamo dostopa do komercialnih rešitev, kaj pa potem storiti, kaj ti pravite, da so te komercialne rešitev iz ZDA, torej ali je kakšna druga pot. V redu, prvi krok vprašanj, prvi krok odgovorov. Gremo po istem vrstnem redu, gospod um, Burgerstik, potem um, gospod Henbrecht in pa potem še gospod Walter. Hvala lepa, gospod Moraj, za to vprašanje. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Uh, Evropski centr za kibernetsko kriminaliteto je bil vzpostavljen v okviru Europola. Europol ima ustrezen pravni okvir, specifičen mandat ter pa specifične cilje. Mi želimo in moramo podpirati države članice pri njihovih preiskavah um, terorizma ter pa resnih kaznjivih dejanj in kriminala. Tukaj gre predvsem za preiskave in sicer z namenom za to, da bi na koncu pripeljali te zadeve pred sodišče in da bi te ljudi obsodili. Potem imamo tukaj še dejavnosti, ki jih sponzorirajo države in v tem primeru gotovo ne gre toliko za to, da bomo nekoga na koncu obsodili. Mi se osredotočamo na um, organizirani kriminal, torej na konkretne kriminalce, ki jih lahko zapremo. To je bistvo. In tukaj lahko marsikaj storimo u okviru Europola. Delamo na tem. Od samega začetka delovanja tega centra imamo ogromno dela. Imeli smo veliko zadev, bili smo uspešni. Sedaj zunani partneri ter pa države članice vsi skupaj želijo pripeljati um, najbolj um, bistvene zadeve glede kibernetske varnosti pred sodišče. Uh, Prej smo se osredotočili na bolj nacionalne zadeve preiskave, z nekaj mednarodnimi povezavami sicer in eh, takrat v preteklosti smo dobili par, de, par deset obsodb, sedaj pa več sto obsodb, celo več kot eh, to, več tisoč morda, sedaj v novem sistemu. Sedaj imamo več takšnih obsodb, eh, pa čeprav nimamo ravno veliko osebja, kot rečeno, mi na začetku nismo bili ustanovljeni s tem namenom. To ni vsaj ne namenoma naša prva prioriteta, ampak sedaj smo vseeno to dosegli. Profesor Hembrecht, prosim. Na drugo vprašanje bilo namenjeno njemu, prvo meni. Škoda. Na no, vse lahko tudi vi odgovorite na to prvo, če želite. Glede, enica ni vključena v IT sisteme EU institucij, zato mi ne vemo, kako je s tem. Nažalost ste zastavili to vprašanje napačnemu človeku. Ampak glede odprtih kod oziroma odprtih virov, gledajte, če govorimo o varnosti v IT, je stvar v tem, da je ta varnost um, ravno način poslovanja za tiste, ki prodajo um, antivirusno opremo ali pa požarne zidove in tako dalje. Um, IT varnost ne bi smela biti um, način poslovanja za druge. In to je problem. Če si gospodarska družba, podjetje in prodajaš nek uh, proizvod, za to je treba vprašati, koliko boš porabil, naprimer, za IT varnost. Ali pa, naprimer, če prodaš avto, koliko nameniš za IT varnost to nas zanima. V Enisi nismo prišli do nobenega modela, ki bi eh, spodbujal to, da bi bil um, IT um, varnost um, sistem um, poslovni model. Glede svojih izkušenj lahko rečem, pred šestimi leti um, sem bil um, direktor um, gospodarske družbe v Nemčiji in tudi varnostnega oddelka potem prej smo imeli samo Microsoft, IBM in pa drugo in to je najboljši um, način, um, kako doseči informacije. Um, odgovoren si za sistem in potem upaš, da ne bo nobenih težav z varnostjo. Pri BSEU smo imeli tam pol agencije, ki se je um, ukvarjala s tem. Um, imeli smo Microsoft, operativne sisteme, potem um, odprte vire za drugo polovico. To je grozno za interoperabilnost, za IT sistem. Torej, sporočilo naslednje. Lahko sicer oblažimo težave, ampak vprašanje je, kako poskrbeti za to, da bo IT um, varnost um, del poslovnega modela, kajti to na vsak način pomeni dodatne stroške. Hvala, Walter. Se strinjam um, z gospodom Hembrechtom. Varnost je proces. Ni to nekaj, za kar lahko porabiš nekaj denarja in potem je vse skupaj rešeno. Thank you pa še nekaj pri protivirusnih programih, eh, pri požarnih zidovih, pri proizvajalcih teh eh, lahko rečemo, da je IT eh, varnost poslovni model, za njih, za druge pa ne, za druge pa je to samo strošek, bolj breme, kot pa karkoli drugega. Vi, Evropski parlament, lahko sedaj to spremenite. Zakaj bi to bilo samo breme, zakaj bi to pomenilo samo stroške? Uh, podjetja, ki izdelujejo IT opremo, seveda želijo nekaj zaslužiti, želijo potem tudi um, zaslužek za svoje delničare. Zato pravzaprav varnost za njih ni pomembna. Um, varnost nekaj zahteva, zahteva nekaj truda, nekaj stroškov. Če potem želijo plačati ta denar svojim delničarjem, potem kar posabijo na varnost in potem dajo neko banana programsko opremo, kot jo sam imenujem. sicer jo pošlo kva, ampak ni varna, ni prepričljiva, ni zanesljiva. Imamo ekonomske razloge za to. Oni pač želijo nekaj zaslužiti in varnost nekaj stane in to potem ne pomeni, da boste um, vi imeli nekaj od tega, ampak vi kot Evropski parlament lahko spremenite to enačbo. Uh, ti izdelovalci programske opreme sploh niso odgovorni za svoj produkt. Naprimer, če vam nekdo proda avto, um, pa um, zavore ne delujejo, potem so proizvajalci avtomobilov odgovorni za to. Pošljete jim nazaj avto, oni morajo to popraviti in to njih nekaj stane. In zato proizvajalci avtomobilov stojijo vse v svoji moči, zato da bi uh, vam poslali avtomobile, kjer bodo zavore pač delovale, zato ker so odgovorni za to. Ampak če pa kupite programsko opremo, potem pa vedno piše tam v pomi počrto, um, nekaj, česar nihče ne prebere. Namreč ta programska oprema um, je nekaj, kar ste dobili brez kakršnekoli odgovornosti z naše strani. Kakršnekoli odgovornosti. Če boste sedaj prenesli to odgovornost, bo stvar drugačna. In potem um, v tem primeru bi imeli ti proizvajalci programske opreme čisto drugačne pogoje, potem bi bili oni dejansko odgovorni za nekaj, če bodo sedaj prodali nekaj, kar ni varno, uh, um, kar ne zagotavlja zasebnosti, varnosti, potem morajo plačati nek dodaten strošek um, strankam. Stranka bo potem dala nazaj um, ta paket in potem morajo to popraviti in ponovno poslati nazaj. To stane in potem ne morejo veliko plačati svojim delničarem. Ampak stvar je taka, kot je in zato imamo še vedno parana programsko opremo. In to je sedaj vse odvisno od vas. Sedaj pa še poročevalci v senci. Sofi Intveld, prva v drugem krogu. Hvala lepa, hvala lepa vsem trem gostom za te uvodne besede. Moram reči, da sem se premalce um, hihitala ob uh, predstavitvi Europola. Pravite, da tam vlada kultura varnosti in pa um, varnosti podatkov in tako dalje, kajti to je del vašega delovanja. In In to je mislila tudi NSA in um, potem niso računali nekatere faktore in sedaj se je vse izvedelo. No, sedaj po besedah soseda sem kar nekoliko deprimirana, kajti zdi se, kot da varnosti nikoli ni dovolj. Jasno, tukaj je proračun, ta problem zahteva se veliko strokovnega znanja in to je vse treba poštevati. To smo že večkrat slišali v tem odboru v preteklosti. Ampak ena izmed težav pri tem je tudi javno mnenje. Še posebno, ko si pogledamo institucije Evropske unije. Seveda se lahko zauzemam za večji proračun EU pred ljudmi, ampak potem to pomeni, da me ne bodo izvolili. Mi potrebujemo argumente za višji proračun. Prav tako imamo tudi ta sistem sedemletnega finančnega okvira in tako dalje. Ampak vse to moramo poštevati. To, kar ste omenili glede odgovornosti, to me res zanima. Prej ste to primerjali z avtomobilskimi zavorami. Glede, ampak tukaj lahko zastavite nek standard. To ali ne, torej delajo ali pa ne. Ampak, kot ste prej razložili, pri varnosti IT pa se stvari vedno razvijajo, vedno nove in nove varnosti. Lahko, naprimer, sicer prodaš nek produkt, um, ki izpolnjuje standarde danes, ampak čez eno leto pa jih morda ne bo. Ali potem lahko res rečeš, da je to podjetje odgovorno zaradi preniskih standardov. Res me zanima, kako bi to lahko dosegli oziroma kakšni so ti standardi. Potem še eno vprašanje, nekaj, kar sem prebrala včeraj v časopisu. Uh, glede zadeve Belgakom. Tukaj smo tudi to spremljali. Oni naj bi sedaj uh, to škodljivo programsko opremo odstrenjevali iz svojega sistema, pa očitno niso bili uspešni. Sama nimam pojma o IT sistemu, delam samo s svojim mobilnim telefonom in tako dalje, ampak očitno je ta virus ali karkoli že um, zelo močen in ga je, je tako težko odstraniti. Kaj vi mislite o tem? kakšna bi bila lahko ta škodljiva programska oprema in kaj se lahko skriva za tem. Potem pa še eno bolj splošno vprašanje, ne za kogarkoli specifično, ampak sedaj se nekoliko zbega na no, tukaj govorimo o varnosti IT sistemov v institucijah, ampak ravno ta parlament um, je imel to težavo, udrli so v naš sistem pred dvema tednoma, stvar je bila predvsem enostavna. Uh, kolikor vem, je bil edini odziv na to, samo da je naš oddelek IT dejal, da moramo zamenjati svoje eh, kode in potem so um, nekako zablokirali um, brežični internet. Ali smo sedaj kar varni? No, gotovo ne, ja, seveda, kot pravite, ampak če bomo sedaj govorili o naši varnosti IT sistemov, potem moramo imeti tukaj ustrezne strokovnjake. Pred tednom, um, pred tem napadom so bili tam in so rekli, ja, vse je super, pa očitno ni bilo super, morda bi jih lahko še enkrat poklicali sem. No, sedaj pa naši gostje, slišali ste ta vprašanja, sedaj pa odgovori. Gospod Burgensdik. gospod Snowden uh, je bil pogodbeni delavec uh, pri njih, um, torej zunani strokovnjak. Oni so ga potem povabili v organizacijo in to je sedaj razlika. Imamo tukaj notranje osebe in pa na drugi strani zunane sodelavce, pogodbenike. Pogodbeniki pri nas nimajo dostopa do našega operativnega sistema, kot sem že povedal, nimajo dostopa do teh um, obdelanih podatkov. Imajo določene omejitve. kot rečeno, kot je povedal kolega prej, stotstotne varnosti ni, ampak je pa stvar v tem, da moraš biti seznanjen z vsemi temi različnimi varnostnimi vidiki, tako da lahko kar se da okrepiš to varnost, seveda v določeni meji, moraš okrepiti to varnost in moraš biti ozaveščen in se zavedati, kaj se dogaja. Še vedno se lahko kaj izjalovi. Uh, To je možno, ampak um, moraš pa se zavedati varnosti in tega področja na splošno. Pri nas vedno poskušamo izboljšati to varnost, imamo to kulturo. Če nekdo, naprimer, ne sledi varnostnim pravilom, ga kdo drug na to opozori pri nas, v naši organizaciji. Zato mislim, da je prav, da krepimo te visoke standarde v organizaciji. Uh, potem še glede teh avtomobilskih zavor. Meni je bilo to pravzaprav všeč. Po štirih um, letih morajo moj avtomobil uh, preveriti. Če um, zavore ne bodo delovale, potem um, ne smem tega več vositi. Naprimer, um, če pa je z mojim računalnikom problem in um, to izdelovalec ve, um, sam še vedno v bistvu s tem nadaljujem, um, on pa ni odgovoren za nič um, lahko sem tudi del um, širšega virusa, botneta, pa še vseeno ne bo nihče odgovoren. To je torej del širše varnosti. Nihče potem ne bo rekel, ne, ti ne moreš s tem računalnikom, z virusom um, v širši sistem. In ravno na tem moramo delati. Odgovornost je bistvena ne samo proizvajalca, ampak vseh uporabnikov, torej širša slika je pomembna. Hvala. Zelo nasplošno. Tako piše Android, ta in ta številka, to potem ugasnem in nekdo očitno tudi uporablja svoje prenosne mobilnike za eno ali drugo. Stvar je v izobraževanju nasplošno, gospod Vater je omenil tudi proračun in pa um, IT osebe. Tudi to je seveda poseben problem. Ampak stvar je v tem, da um, mi nismo odraščali um, s temi aparati, nismo popolnoma ozaveščeni. Glede, v preteklosti so internet um, vzpostavili zelo enostavnimi standardi, protokoli v preteklosti. Potem v zadnjih 20-30 letih pa smo potem dodali varnost. In sedaj je problem v tem, da vsi ne uporabljajo najvišjih varnostnih standardov, teh šifriranih um, kod in podobno. Če si pogledamo, kaj se je zgodilo naprimer s temi um, um, kodami torej, um, za e-pošto, lahko naprimer um, uh, nekje kot zasebnik si izpostavljen um, določenim grožnjam in potem oni ukradijo svoje, tvoje podatke Um, in seveda lahko mail zamenjaš svojo kodo, ampak problem je nasplošno v tehnologiji. Predvsem je stvar v tem, da um, ne smeš preveč tvegati, tako kot ne tvegaš preveč na cesti. To velja tudi tukaj. Oboje potrebuješ, se strinjam s gospodom Valtrom, potrebujemo boljše izvajanje torej pri tehnologiji, pri vladah, pri izobraževanju, zaveščanju. Prav tako pa je treba tudi čim bolje ozavestiti uporabnike, tako da se oni zavedajo teh tveganj in pa da vedo, um, kaj uporabljajo in kak, kakšne so grožne. Hvala. Najprej prvo vprašanje, na katerega prej nisem odgovoril. Torej, pri odprtih um, virih programske opreme lahko vsaj preveriš, kaj se tam dogaja, kaj ti imaš te kode. Pri nujnih zadevah um, se lahko to popravi, pri komercialni programski opremi pa ima samo neko črno skrinico in sploh ne veš, kaj ta počne. Uh, pred dvima tednama. Glejte, um, bilo že omenjeno, um, človeški faktor je pomemben, pa tudi tehnični faktori so pomembni. Pri tem udaru je stvar v tem, da so nekateri uh, poslanci um, uporabili um, um, to linijo za goste, ko so se upisovali v svoje račune. Uh, ti podatki so bili prenešeni in kdo jih je vmes ukradel, um, torej znotraj sistema. Potem je lahko um, ta človek um, s temi poverilnicami udaril sistem. Torej, problem je v tem, da so uporabili ta um, javni sistem in vsakdo se lahko um, vključil v ta sistem, potem se lahko prestreže te podatke. In potem, um, kot rečeno, človeški faktor je bil to, da so se um, poslanci vključevali v javni sistem. In kot drugo, oddelek IT očitno um, ni mislil nekatere stvari. Naprimer to, da uh, bi morali na vaše prenosne mobilnike uh, najprej dati v šifriran sistem. Če bi imeli takšen šifriran sistem, se to ne bi zgodilo. Seveda lahko še vedno, um, naprimer, greš v sistem, ampak ne moreš pa ukrasti uporabniškega imena, ker je to šifrirano, če je ta šifracija v redu. In Eh, če sledite smernicam enise, glede šifriranja, potem um, bi bilo nemogoče vdreti v to. Vsaj, um, če nisi ne vem kakšen strokonak. Potem ta škodljiva programska oprema uh, eh, Bilga Koma, v Bilga Komo. Kot že prej rečeno, ti ki udirajo, zelo dobro poznajo ta sistem, bolje kot pa tisti, ki ga ščitijo. Belgakom ima gotovo enega administratora za, um, ne vem, par sto, par tisoč sistemov, ampak napadalci. Oni pa imajo celo ekipo zelo visoko sposobnih strokovnjakov za to, da napadajo ta sistem in pa da uh, imajo to vstopno točko v to konkretno organizacijo. Glejte, tudi napadalci um, potem vmes spremenijo ta sistem, samo da administratori ne bi um, preveč uh, skrbno spremljali svojega sistema, ker pač nekaj ne gre v redu. Kot napadalec je najbolje, da poskrbi za to, da sistem še vedno deluje, ker ti potem stvar zgleda nedolžna, administrator misli nič ni narobe in potem se sploh ne lotijo zadeve. In zato gotovo, um, ja, seveda se ni mogoče znebiti te škodljive programske opreme, kajti ti napadalci imajo višji proračun, so bolje usposobljeni, um, več se jih je usredotočilo na eno konkretno stvar. Na drugi strani pa imamo tam pač nekega administratorja, njegova naloga je, da um, skrbi vem, za tisoče sistemov. Kako naj potem sploh vse to spremlja? Ali sploh poznati sisteme? Kako globoko je njegovo tehnično znanje? kaj se sploh dogaja v sistemu v ozadju. Morda je to komercialna um, programska oprema, um, črna skrinica, ni teh kot. Um, pravzaprav tudi, ko to opremo kupijo, sploh ne vedo, zakaj gre. Morda imajo v mislih kakšna stranska vrata, preko katerih se lahko vdrejo v ta sistem, preko ruterjev, karkoli že. Uh, tudi, če naprimer to proizvajajo kakšne gospodarske družbe zunaj Evrope, uh, morda so ta podjetja tudi povezana s kakšnimi nasprotniki. Lahko sicer obnoviš, um, posodobiš programsko opremo, ampak oni imajo že odprej neko um, kodo in potem oni še vedno lahko uh, udrejo sistem. To se je že zgodilo v preteklosti morda so že na začetku tovarni to ugradili, če bi imeli ta sistem odprtih kot, eh, potem bi si lahko pogledali ta stranska vrata. Eh, Ponovadi ne gre za stranska vrata, gre za nekakšno skrinico, škatlo in v tem primeru eh, potem lahko rečeš, ja, žal nam je, smo to popravili. Ehm, češ, To ni bila naša krivda, ampak <laughs> stvar je v tem, da so to morda naredili namenoma na začetku, ampak to je potem nemogoče dokazati. Ti potem najdeš samo črve, Eh, ne najdeš pa stranskih vrat. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa pojdimo še na druge poročevalce v senci. Gospod Albrecht, na vrsti ste. Najlepša hvala, predsednik. Mislim, da moram biti sam tisti, ki bo nekoliko bolj kritičen. Začel bom kar pri Europolu. Poudarjali ste, da se moramo osredotočiti na organizirani kriminal in na tisto, kar vaš mandat vsebuje. Ampak, ko si ogledamo letno poročilo Europola, ko si ga sam ogledam, vidim, da ste se osredotočili na eh, terorizem na področju, naprimer, živali. V vašem poročilu obravnavate nešteto tem. Mi, naprimer, govorimo o kibernetskih napadih. Zdaj bi morda lahko govorili že o kibernetski vojni, ki se odvija v Evropski uniji. Gre torej za napade, pri katerih ne vemo točno, kdo jih je sprožil. Tako da ne moremo izključiti dejstva, ali gre za Mm, storilca kaznivega dejanja, gre za organ, eh, ki se ne drži zakonodaje, gre za kogarkoli drugega, tega ne vemo točno. Gre pa za napad in to ni majhen napad. Napad na podjetje Belgakom je bil ogromen. Ta napad je bil dokazan v dokumentih Edwarda Snowdna o storitvah EU. To je bilo dokazano pri delovanju Googla, Yahooja in tako naprej. Uh, Danes imamo na voljo razkrita dejstva, da so podatki o lokaciji pri mobilnih komunikacijah eh, bili dostopani tudi na področju Evropske unije. To je več kot le organizirani kriminal. Ne gre le za zakonodajo EU, gre za hude kršitve zakonodaje. In o eh, kibernetski kriminaliteti smo uh, razpravljali že lani. Gre za vohunjenje o gospodarsko koristnih informacijah, naprimer, in zatem se skriva ogromna vrednost, govorimo o milijardah evrov. To je več kot le organizirani kriminal. Gre za gospodarski kriminal, proti kateremu se moramo boriti. In izboljšati moramo informacijsko varnost, Govorimo pa tudi o kršitvah človekovih pravic, ampak očitno to po vašem mnenju ni tako pomembno. Ko govorimo o tem, mislim, da morate zares razvrstiti svoje prednostne naloge. Sam sem imel vtis, da smo porabili dodatna sredstva v zvezi z EC3 iz proračuna EU da za Europol smo v ta namen porabili več sredstev in tu sam sem bil temu naklonjen in še vedno sem temu naklonjen, ampak lepo prosim, potem morate opravljati svoje delo tako, kot je treba. Gre za kriminal, na katerega smo osredotočeni, na kibernetsko, za kibernetsko kriminaliteto. Zato me zanima, ali obstaja kakršnikoli organ v katerikoli državi članici, ki je zaprosil za vašo pomoč pri preiskavah morebitnih kršitev uh, na področju kibernetske varnosti v Evropi. Ali je prišlo do kršitve kakšnih kodeksov ravnanja ali ne. Če do tega ni prišlo, potem je to nezaslišano. Naprimer, v povezavi z dogodki v Belgakomu in očitnega dostopa do eh, storitev telekomunikacijskih podjetij v drugih državah članicah. Pa seveda tudi glede dostopa do milijonov oziroma na stotine milijonov osebnih podatkov posameznikov, ki ne bi bili zaščiteni. In ne gre le za varstvo podatkov, ki je temeljna pravica, tem, gre tudi za temeljno pravico do zaupnosti mojih osebnih podatkov in komunikacij. To je človekova pravica, ne le državljanska pravica. Zato se res sprašujem, ali ste osredotočeni na pravo stvar. Sam bi si želel, da aktivno spodbujate preiskave, ki ste jih omenjali in stopite v kontakt z organi državo, eh, v državni, državah članicah ali ne bi morali začeti izvajati takšnih preiskav. Naprimer, ko gre za SWIFT in uh, širok dostop do podatkov iz baze SWIFT v zakonodaji EU, gotovo imate uh, možnost, da začnete s preiskavami. In eh, če ni zahtev za takšne preiskave, se morate pogovoriti z omenjenimi organi. Gre za boj proti kriminalu. Tako pač je. In zato se zares sprašujem, kje sedaj res smo. No, toliko o Europolu se pravičujem, ker sem se toliko časa zadržal pri tej temi. Zdaj pa še Eniza. tudi tu moramo ugotoviti, v kakšne namene smo enizo sploh vzpostavili. Evropsko agencijo za varnost eh, informacij v informacijskih omrežjih. To zajema tudi varstvo vseh informacij, vseh informacijskih sistemov v Evropi. Vsaj, če govorite o CERTU, in odzivih na omenjene negotovosti. Tu bi se morali osredotočiti na omrežje v Evropski uniji. Ampak, če že ne govorite o tem, govorite vsaj o sistemih Microsofta v vseh institucijah EU, ki imajo očitno velike vrzeli. In te vrzeli hekerjem omogočajo, da preprosto dostopajo do mojega, um, do mojega maila, do moje elektronske pošte. Mislim, da je res treba nekaj storiti na tem področju. In rad bi, da se vi osredotočite na to in da se tudi vprašate in preverite, kako bi te vrzeli lahko odpravili, da se o tem pogovorite tudi s omenjenimi podjetji. In kakšne so potem tudi pravice in vaše odgovornosti glede varnosti informacijskih sistemov. Potem pa še vprašanje za gospoda Walterja. Zanima me, ko gre na primer za Belgakom ali druge informacijske sisteme eh, ponudnikov telekomunikacijskih storitev, ali veste, za kakšne določene vrzeli oziroma ali domnevate, da te vrzeli obstajajo? In ali mislite, kdo, ali imate kakšno mnenje, kdo bi moral za to poskrbeti? Bi to morda bilo zajeto v delu Enize ali kako? Zanima me torej dejansko stanje in vaš pričakovan napredek. Dobro, smo v Evropskem parlamentu v odboru Libe in jasno je, da lahko svobodno izražamo svoje mnenje in poglede o tej temi. Vendar pa imamo predvidene tri kroge razprav v današnji seji, tako da vas prosim, da se poskušate omejiti na konkretna vprašanja. To nam bo močno pomagalo, saj nas čaka še kar nekaj dela danes popovdne. Tako, zdaj pa čas za odgovore. torej gospod Burgerstik. Hvala gospod predsednik, hvala gospodu Albrehtu za vprašanje. Povsem prav imate. Ko se lotimo primera, smo do njega odprti. Sprejmamo najrazličnejše ideje. Podpiramo države članice pri njihovem delu in eh, pri tem, da najbolje izkoristijo svoje sredstva. Pomagamo jim s strokovnim znanjem, vendar pa gre na koncu koncev za preiskave držav članic. Nimamo sodišča na ravni EU, kjer bi lahko imeli sodne procese na ravni EU, ki bi jih lahko mi začeli. To obravnavajo nacionalna sodišča. Gre za državna eh, tožilstva, ki se tega lotijo mi imamo možnost, da od držav članic zahtevajo, zahtevamo, da se lotijo preiskave. Ko ugotovimo, da so določene zadeve sponzorirane strani države, eh, ko gre naprimer za organizirani kriminal, to seveda preiskujemo, ampak potem moramo razmisliti tudi o drugih elementih. Naprimer, Ali je bila projektna skupina za kibernetsko kriminaliteto res postavljena v ta namen? Vi ste govorili o kibernetski vojni, ampak mi ne sodelujemo z vojsko, to je povsem druga domena. Napadi, sponzorirani strani države, mi govorimo o tem, kako je to organizirano na nacionalni ravni. Za obveščevalne službe, ne toliko za policijske službe. Mi sodelujemo z organi, ki so pristojni za pregon v državi članici in e, mi poskrbimo za to, da se zadeva spravi pred sodišče in se sproži sodni postopek. Gre predvsem za primere, kjer so osumljenci najdeni. pri, naprimer pri primeru snovna lahko predvidevamo, da je šlo za eh, državno sponzorstvo, saj je bilo to jasno. Ampak države članice imajo preiskovalne pristojnosti in same se odločajo, kaj bodo preiskovali in česa ne. In gotovo se odločajo, kdaj bodo pri tem vključile tudi Europol in kdaj ne. Uh, Mi smo torej na razpolago državam članicam in jim pomagamo pri veliko primerih. Ne preučujemo le škode za finančni sektor, naprimer. Če si ogledate škodo, ki je nastala na splošno v celotnem gospodarstvu zaradi kibernetske kriminalitete, z veseljem sodelujemo z državami članicami, ko to preučujejo vendar pa včasih niso najbolj vesele eh, in niso, ne zahtevajo naše pomoči. Dobro, potem pa imam določeno vprašanje v zvezi s tem. Torej prvič, ali ste dokazali, da so bili ti napadi sponzorirani strani države? Ali obstajajo razlogi, zakaj Europol ne nadaljuje teh preiskav? Je, to, je ta razlog ta, ker so bili ti napadi državno sponzorirani? in potem drugič, ali ste prejeli zahteve strani držav članic, da preizkujete te napade na informacijske sisteme v okviru, eh, ki so se naprimer zgodili v Belgakom, v Swiftu in tako naprej. Torej, nismo še našli primerov, pri katerih bi odkrili, da so bili državno sponzorirani in nismo ukrepali. V to sem prepričan to se še ni zgodilo. Ne vem pa, ali so nas eh, formalno ali neformalno kontaktirali službenci Belga Koma Svifta ali kogarkoli drugega. Sam sem zadolžen za strategijo. To je en oddelek. Potem ostajo še drugi oddelki. Vsega sam pač ne vem. Naj povem takole če bi se kaj takega zgodilo, bi o tem skoraj gotovo vedel. Ne morem pa v celoti garantirati za to. Hvala. Gospod profesor Helmbrecht, vi ste na vrsti. Pa vsem razumem, kaj pravite, ampak izziv za nas kot Evropsko agencijo je naslednji. Mi smo letos dobili nov mandat. In ta mandat pravi, podeljen strani komisije sveta parlamenta, nihče nam ni želel zaupati operativnih nalog. Pika. Za leto 2018 je predviden pregled naše uredbe, to boste počeli tudi vi v parlamentu, vendar pa mi zaenkrat ne moremo izdajati več kot priporočil. Če pa govorite o množičnih napadih. Mi ne moremo posegati v suverenost in pristojnost držav članic na tem področju. Pika. Gospod Palter, izvolite. No, kar se tiče vrzeli. Kot sem dejal, stranskih vrat ne najdete. Nihče na nje ne bo napisal stranska vrata. Lahko pa se pojavijo hrošči in včasih se vidi, da so bili tja postavljeni namenoma. Njihove značilnosti so takšne, da vam je jasno, kaj je edini uporabni namen teh hroščev. Naj vam podam primer. Gre za dva primera, ki jih poznamo iz preiskav deset let nazaj. V enem primeru je šlo za Microsoft NT5 v predhodno sproščeni različici je nekdo razstavil šifrirano kodo. Microsoft je zaznal napako in potem so izdali različico s simboli devak, tako da je bilo jasno, kaj opravlja kateri element. Funkcije so bile jasne. Ne, da bi to podrobno preiskovali. V šifri IPI Windowsov so potem našli drugi šifrirni ključ, ki se mu je reklo NSI.dot. Kaj je bil namen tega? Vodje Microsofta so rekli, da je šlo tu za namene backupa, ampak to je nesmisel, saj ne potrebujete še enega ključa za backup. Povsem zadosti je, da eh, naredite eno kopijo ključa in ga shranite na drugem nosilcu. Torej, v operativnem sistemu se je znašel še en šifrirni ključ z imenom nsi.ki oziroma ključ. Sam lahko pridem samo do enega zaključka, ampak ta zaključek bom prepustil vam. Potem pa vam lahko podam še en primer. Lotus Notes. Program za elektronsko pošto IBM. -a. Ta je vseboval lastnost, ki je bila opisana tudi v uradni dokumentaciji za uporabnike. Šlo je za posebno oblikovano glavo elektronskega sporočila. Ta je vsebovala dele šifrirnega ključa, ki so sebovali dele sporočila v tej glavi, ki so bili šifrirani z drugim ključem. Če ste bili vi subjekt, ki je imel ta drugi ključ, potem ste lahko pregledovali šifrirana elektronska sporočila in glede na informacije v glavi so lahko uh, razbrali večino šifrirnega ključa, s katerim so prvotno sporočilo šifrirali in so potem to sporočilo z uporabo tega drugega ključa dešifrirali. Sam lahko pridem samo do enega zaključka, zakaj je to uporabno. Če date ta ključ organom pregona ali obveščevalnim službam, lahko vaše obveščevalne službe berejo vsa šifrirana elektronska sporočila v enem sistemu, druge službe pa tega ne morejo početi. tako se jasno vidi, da so v nekaterih sistemih obstajala stranska vrata, ki so se uporabljala, ampak videti je, da so se nasprotniki iz tega marsikaj naučili in tega se danes več ne uporablja. Ampak, če si ogledate ruterje, stroje, ki pošiljajo podatke oziroma eh, pakete podatkov naprej, v sistemih imate vedno tiste male škatlice oziroma ruterje. Samo oglejte si, kakšna je varnost ruterjev. Upišite to v Google toliko hroščev obstaja v varnosti ruterjev, da je povsem preprosto udreti v celoten sistem ruterjev tudi z majhnim proračunom in majhnim številom ljudi, če se bodo s tem problemom samo ukvarjali dovolj dolgo časa. Tudi hekari brez kakršnih koli velikih sredstev se lahko s tem ukvarjajo nekaj tednov in najdejo načine, kako popolnoma udreti v sistem ruterjev. Če potem pomislite, da obstaja en administrator v, naprimer, Belgakomu, ki upravlja z velikim številom ruterjev, kako verjetno je, da bo kadarkoli našel takšen udor. Hvala. No, malce zamujamo, ampak še vedno imamo nekaj vprašanj poročevalcev v senci. Prosim vas, vsi morate upoštevati čas. Poglejte na uro. Spajem. Gospa Ernst, torej, če prav razumem, ste rekli, da Evropski parlament namenja več sredstev za toaletni papir kot za informacijsko varnost. Ampak eh, sama mislim, da ni tako. Imamo večletni finančni okvir, ki smo ga sprejeli letos za naslednje obdobje. Večina poslancev Evropskega parlamenta je z razočaranjem podprla določena krčenja proračuna. Ampak do leta 2020 z boljšo informacijsko varnostjo žal ne moremo računati, ker za to nimamo na voljo sredstev in ker to ni bilo vključeno v, finančnem, v večletnem finančnem okviru. Žal gre le za lepo teorijo, ki pa je ne moremo podpreti sredstvi. Ampak tudi zame je vprašanje naslednje. Pravite, da potrebujemo dobro informacijsko varnost z ustrezno usposobljenimi eh, zaposlenimi, eh, sisteme, ki se posodabljajo. Moramo pa poštevati tudi druge organizacije, naprimer pri uporabnikih. Eh, če se pojavi naprimer nek dogodek pri kolegu iz parlamenta, mislim, da kolega ni mogel spremeniti gesla. Ne vem, kako se je potem vse izteklo, ampak vprašanje, ki bi ga želela postaviti, je naslednje. Kaj lahko storim jaz kot poslanka? Kako naj se sama zavarujem? Kaj predlagate vi? Če upoštevamo dejstvo, da stvari pač so takšne, kot so. Ne moremo pač upati na milijonska sredstva ali na to, da bo prišlo do večjih sprememb na tem področju. In potem še drugič za Europol, ali sem vas prav razumela. Pravzaprav sploh ne veste točno, ali je prihajalo do kakšnih primerov kršitev. Ste to dejali, da ne veste prav točno, kako je bilo s tem? No, zdaj pa je čas za odgovore. Gospod Burgersdik. Um, <clears throat> Če sem vas dobro razumel, gospa, ste se navezali na moj prejšnji odgovor in sicer, da se ne zavedamo. Ja, to ste misli. Dobro, ampak včasih je težko ugotoviti, ali je hiker udaril vaš sistem lahko zagotovite le, da obstajajo ovire za hekerje, obstaja nadzor, s katerim lahko zagotovite, da ugotovite, ali je kdo udaril vaš sistem, če ta ne deluje tako, kot je pričakovano in potem tehnično osebje mora redno ocenjevati varnost vaših orodij. Obstaja vrsta ukrepov, ki jih lahko izvajate. Vendar pa ti niso nikoli sto odstotni. Nikoli ne boste morali, mogli doseči sto odstotnega jamstva, da ste zares varni na vseh področjih. Ni torej sto odstotnega jamstva. Gre le za to, kako lahko poskušate preprečiti vdore in kako jih poskuš, lahko poskušate zaznati in najti. Ampak mislim, da to velja za vse. Tudi sam ne preiskujem svojega avtomobila vsak dan, ali mi je kdo namestil kakšno sledilno napravo ali kaj podobnega. Ampak če bi to počeli, če pričakujete, oziroma če pregledujete, svoje vozilo vsak dan in ga zaklenete v garažo, potem zmanjšujete možnosti, da se kaj takega zgodi, da vam naprimer kdo namesti sledilno napravo. Hvala. Maja Ansa in Džame. Smem odgovoriti v nemščini? Torej, mislim, da moramo ostati pri bistvu vprašanja. Evropske institucije počnejo veliko na področju informacijske varnosti in gotovo namenimo več sredstev kot za WC uh, eh, papir. Ampak, ko sprašujete, kaj lahko vi storite, obstaja vrsta priporočil tudi v Enizi. Kako se obnašati v socialnih omrežjih, kako uporabljam aplikacije in tako naprej. Obstajajo zadeve, ki jih lahko sami uporabljate. Naprimer, lahko uporabljate elektronski podpis pri elektronskih sporočilih. Tega se je preprosto naučiti. Če imate kakšne pomembne dokumente, jih naprimer šifrirate oziroma uporabljate kakšna gesla. Če obstaja več tehnologije, potem je moramo tudi mi več uporabljati in se moramo poučiti, kako jo uporabljati. Saj eh, mislim, da pogosto ne uporabljamo tehnologije, ki je na voljo v zadostni meri. Hvala, gospod Walter. Sam ne poznam tehnologije evropskih institucij in ne vem, koliko sredstev porabite za toaletni papir oziroma za informacijsko varnost. Predvidevam, da seveda uporabite več sredstev za informacijsko varnost. Ampak kaj bi še lahko storili? Morda lahko uporabite sredstva, ki so na voljo za IT in varnost IT sistemov bolj učinkovito. Tako da se osredotočite na očitna vprašanja. Morda lahko tudi prilagodite oziroma spremenite uredbe, ki jih imate oziroma predpise. Uh, uporabniki, ki ste vi, verjetno ne morete eh, ugraditi kakšnih elektronskih podpisov v vaša elektronska sporočila, saj niste administrator sistema in tega ne morete storiti sami. Morda pa lahko spodbujate druge, da pridobite možnost, kako namestiti sistem PGP, torej za varnost, kako ga uporabljati in. Eh, kako dobiti povlastilo, da ga namestite in uporabljate tudi sami. Prav tako je treba usposobiti uporabnike, vključiti človeški dejavnik in se poučiti o tem, kako se obnašati, kako ravnati na brezžičnih omrežjih, na socialnih omrežjih in tako naprej. Udor, ki se je zgodil pred dvema tednoma eh, temu je potroval človeški dejavnik. Nekdo je posredoval svoje zaupne podatke, ki so bili nešifrirani. Če se vi tega kot uporabnik zavedate, da to prav zdaj počnete in da je to nevarno, saj lahko vsak prebere vaše geslo, ko to počnete, tega verjetno ne boste storili. Težava pa je v tem, da se veliko uporabnikov tega ne zaveda, ne vedo, kako stvari, stvari delujejo in kaj lahko res storijo. Zato je moj najboljši nasvet usposobite uporabnike in jih poučite o tveganjih, s katerimi se sooča. No, zdaj smo imeli krok vprašanj in odgovorov. In glede na dnevni red imamo zdaj čas tudi za vprašanja drugih poslancev, če želi kdo še kaj vprašati. Če pa ne, predlagam, da gremo na naslednjo točko. Saj moram povedati, da smo kar pozni glede na naš dnevni red. Torej, zdaj predlagam, da gremo na drugi eh, del se. Gospod Morajs bo predstavil delovni dokument o praksah nadzora v ZDA in EU ter njihov učinek na pravice državljanov EU ter poročilo delegacij, o obisku delegacije Libe v Washingtonu. Gospodu Moraesu se zahvaljujem za njegov trud in mu kar predajam besedo. Prav tako bi se tudi prisrčno poslovil od vseh treh naših gostov, ki so sodelovali v prvem krogu naših razprav. Hvala za vaše prispevke. Now, Mr. Moraes, floor is yours. Gospod Moraes, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, Juan. Kolegi, zamujamo, izjemno zamujamo. in eh, člani in članice morajo jeti ali vlak ali letalo, sam moramo jeti vlak, tako da bom poskušal hitro predstaviti to poročilo. Seveda pa, seveda pa to ne pomeni, da bi rad preskočil uh, vsebino. Gre le za to, da nimamo veliko uh, časa, pred nami pa je pet delovnih dokumentov. Gospod predsednik, lotil se bom vprašanja delovnega dokumenta o nadzoru, na to pa bomo govorili še o obisku v Washington, na to pa bomo imeli krok razprave, če se strinjate. Prav, potem pa eh, nadzor v Evropske unije in ZDA ter vpliv, eh, vpliv nadzora na pravice državljanov. Ta delovni dokument je moj delovni dokument. Namen tega dokumenta je bil predstaviti celosten pregled nekaterih najbolj eh, razširjenih eh, nadzornih programov v EU, v ZDA, programov, v katerih eh, smo slišali v okviru razkriti Edwarda Snowdena. Pripravili smo tudi projekt zbiranja podatkov, Eh, ugotavljanja dejstev, v katerem se pogovarjamo z različnimi akterji na tem področju. Nova tehnologija omogoča eh, eh, nadzor nad podatki, veliko je napredka na tem področju, lahko pride do prestrezanja podatkov, do hrame podatkov in tako dalje. Premalo pa je nadzornih mehanizmov in to je bistveno. Ključnega pomena je spet, da je do tega napredka in teh sprememb prakse prišlo brez javne razprave. Ni uh, jasnih nadzornih mehanizmov in ni javne razprave. Besedilo govori tudi o eh, okviru, zakonodajnem okviru za uh, množični nadzor, ki vpliva na pravice državljanov in državljank vpliva na njihove pravice za varstvo podatkov, pa tudi na pravice svobode izražanja, pravice do, do, do pravnih sredstev in pravice do eh, pravične obravnave pred sodiščem. Zaradi obsega eh, in arbitrarne narave nadzora so ti programi v nasprotju s, s členom 17 eh, s, konvencije o civilnih svoboščinah. Države članice morajo zagotoviti, da dejavnosti njihovih eh, agencij, ki sodelujejo z drugimi agencijami, niso v navskrižju z eh, pravili na področju temeljnih pravic. Kar se tiče novinarjev in žvižgačev, govorili smo o vprašanju novinarstva, naprimer o preiskavi Elena Rasbridgerja, ki je govoril o reakcijah vladnih oblasti, ki so napadle eh, novinarje. Na to imamo tukaj razkritja Edwarda Snowdna, ki so povzročila negativen učinek na strani vlad. Kar pa se tiče žvižgačev, so zbrali uh, dejstva o kršitvah človekovih in temeljnih pravic. Posledica je tudi, da se vlada lahko hitro negativno odzove. Evropsko sodišče za človekove pravice spoštuje različne temeljne pravice, tudi eh, pravico do svobode eh, izražanja. Različne mednarodne organizacije, tudi Transparency International, si prizadevajo za večjo preglednost tega področja. Sam sem predlagal, da glede na to, da Evropska komisija sprejema sektorske določbe o žvižgaču, pripravi tudi eh, bolj celosten pristop na ravni Evropske unije. To je povzetek eh, mojega delovnega dokumenta, ki je še vedno v obliki osnutka. Seveda bom spremal predloge spremem izboljšave ker nimamo veliko časa, bi eh, našemu imaginarnemu gospodu predsedniku dejal, da bom nadaljeval hitro in se tako je lotil poročila o obisku Washingtona. Na to pa bomo imeli krok eh, razprave in uh, izpolnjeval bom dvojno ulogo uh, predsedujočega in poročevalca, kar je morda malce nedemokratično. Uh, Na kratko poročilo o obisku Washingtona, eh, kolegi, ki so tam bili, vedo, kaj se je zgodilo. Sam bi se javno zahvalil sekretarijatu, predstavniku sekretarijata, gospodu Antoanu Dekanu in vsem, vsem drugim članom sekretarijata odbora Libe. Zahvaljujem se tudi kolegom iz odbora AFET. Po mojem mnenju ste namreč pripravili zelo natančno opredeljen obisk delegacije. Takrat je bila eh, vlada v Washingtonu zaprta, kar eh, pomeni, da je bilo še teže organizirati dober obisk delegacije. Tako da bi se rad še enkrat javno za zapisnik zahvalil vsem, ki so pripravili ta obisk za eh, dobro pripravljen dnevni red. Sedaj pa vsebina. Imeli smo tri dni za ta obisk in mislim, da smo v teh treh dneh pokrili tako kongresni del obiska in to eh, v dovoljšni meri. Obiskali smo eh, kongresnika Sensenbrennerja, tudi eh, predstavnika predstavniškega doma Rogersa iz odbora za obveščevalne dejavnosti ter obiskali tudi odbor za pravosodje. Imeli smo ad hoc sestanke s pomočjo Eh, odbora AFET. Srečali smo se eh, z vodjo NSA, Kitom Aleksandrom. Imeli smo tudi dostop eh, do oddelka za spletno varnost. Sestali smo se tudi za, z nadzornim organom za civilne svoboščine. Srečali smo se s predsednikom skupine za obveščevalne dejavnosti in komunikacije. Pogovarjali smo se tudi z Robertom Lidom, ki je pravni zastopnik Urada za nacionalno obveščevalne dejavnosti. Srečali smo se tudi svetovalko eh, predsedniku, morda sem eh, pozabil katerega od sestanko, ampak zdi se mi, eh, da smo imeli še sestanek z odborom za trgovino, pogovarjali smo se tudi o sporozumu o varnem pristanu. Tako da je bil ta obisk res celosten, celostne narave. Ob koncu bi podal še nekaj komentarjev, če mi dovolite. Res je, lahko bi naredili marsikaj od tega, kar smo storili v Washingtonu tukaj, ampak mislim, da se bodo člani in članice strinjali, da je bilo dobro del te preiskave razširiti tudi na Washington zaradi same dodane vrednosti, ki smo jo s tem pridobili. Srečali smo se z ljudmi, ki jih tukaj v Bruslju oziroma v Strasburu ne bi srečali. Poleg tega pa smo spletli stike tudi v kongresu. V kongresu, ki nas je obiskal tukaj v Bruslju po našem obisku. In mislim, da so ti kongresni stiki še posebej pomembni. Naj eh, ponazorim. S tem smo stopili v stik s kongresom na temo vprašanja NSA in mislim, da bomo ta stik ohranili v prihodnosti, kar je zelo pomembno za Evropski parlament. Po mojem mnenju je bilo to zelo uporabno. To je zgolj en od primerov, ki kažejo, zakaj je bila ta delegacija tako eh, dobra, zakaj je bila v veliko pomoč. Toliko o mojem poročilu. Še enkrat hvala posameznikom, ki so prispevali, prispevali k organizaciji eh, tega obiska. Hvala za vaš čas, hvala za vaše natačno delo, za natačno opredeljen dnevni red v teh treh eh, dneh. Še enkrat pa bom besedo predal gospodu predsedujočemu, eh, imaginarnemu predsedujočemu na moje desni. Ali lahko, ali lahko sedaj prevzamem predsedovanje? Prav. Mislim, da bi moral sedaj uh, odpreti razpravo o obeh delovnih dokumentih. Ali želite, da se takoj lotim naslednjih delovnih dokumentov? Prav. Prav, potem pa naslednji delovni dokument. gre za delovni dokument o zunanje politiki in vidikih zunanje politike pri preiskavi množičnega nadzora. No, gospod predsednik se je ob tem vrnil v dvorano. Ta dokument sem pripravil sam skupaj s tremi člani odbora AFED, z nami je gospa Ana Gomeš iz tega odbora. Sam bom podal nekaj uvodnih pojasnil, na to pa bom besedo predal Ani ki bo predstavila stališče odbora AFET. Rad bi se zahvalil odboru za zunanje zadeve, ki je sodeloval pri obisku delegacije v Washingtonu in ki je pridal svoje mnenje k temu delovnemu dokumentu. Po mojem mnenju dokument nudi uravnoteženo razpravo na to temo. V odboru AFEC so se največ pogovarjali o izgubi zaupanja v odnosih med Evropsko unijo in ZDA. Mislim, da je bilo to ključnega pomena. Eh, prišlo je do oškodovanja zaupanja med Evropsko unijo in ZDA po razkritih eh, o množičnem nadzoru. To je ključna tema, o kateri so eh, govorili člani odbora AFED. Poleg tega pa delovni dokument obravnava tudi vohunjenje za kancelko Merklovo, vprašanje boja proti terorizmu in nacionalne varnosti, mislim pa, da se osredotoča predvsem na pomen eh, čezatlantskega partnerstva pri eh, boju z oper terorizem. Govori tudi o delegaciji v Washingtonu in o nekaterih drugih ključnih točkah. mislim, da smo na tem mestu. obravnavali tudi eh, sveže in varsta podatkov, za katerega je bil zadolžen gospod Albrecht. Tega sicer prej nisem omenil, ko sem govoril o Washingtonu, ampak eh, delegacija, ki je obiskala Washingtonu, Washington eh, je obravnavala tudi to. Po mojem mnenju smo s tem spet pridobili dodano vrednosti preiskave s tem obiskom smo eh, poseben primer v Evropskem parlamentu. Imamo namreč preiskavo, eh, katere bistvo je svežen varstva podatkov. In to je ta dodana vrednost, dolgoročna vrednost našega dela. Radi bi vzpostavili zaupanje. Če ne bomo vzpostavili zaupanja pri takšnih vprašanjih, kakršno je vprašanje varnega pristana, potem ne bomo imeli dolgoročnih odnosov z ZDA, ki so pomembni za našo trgovino in tudi za spoštovanje človekovih pravic. Eh, v tem našem odnosu. Eh, pomembno je za boj proti terorizmu. Toliko z moje strani, sedaj pa, če mi dolite, gospod predsednik, bom besedo predal gospe Ani Gomeš, ki je ena od poročevalk pri eh, delovnem dokumentu o zunanjih zadevah. Hvala, Klod. Hvala za tvoje uvodne besede, za komentar o našem skupnem delu. Po mojem mnenju je bilo zelo dobro, da smo združili moči in na obisk Washingtona odšli skupaj. Tako smo imeli dober dialog z ameriškimi kolegi. Kot članica eh, delegacije, ki redno obiskuje Washington, sem ugotovila, da še nas nikoli, nikoli prej niso tako poslušali. In to za, eh, ravno zaradi tega, ker so tudi oni dobili občutek, da je prišlo do resne krize zaupanja, zaupanja v naše odnose. Vprašanje varstva podatkov je eh, zelo zahtevno. Poleg tega smo obravnavali tudi vprašanje vohunjenja, eh, vohunjenja med eh, zavezniki, med nasprotniki in to je bilo zelo pomembno. Interakcija tako v kongresu, v NSA, v State Departmentu, vse to je dobro delovalo. Komunikacija je bila dobra in mislim, da smo s tem oblikovali njihov odgovor vplivali smo na nj. Zdi se mi, da je bil njihov odgovor zelo eh, frag fragmentiran, neorganiziran. V State Departmentu so nam povedali nekaj drugega v primerjavi s tem, kar smo slišali v NSA. Kljub temu, da smo potem, ko smo se srečali eh, s Kitom Aleksandrom in eh, z Diane Feinstein, eh, so se stvari v kongresu spremenile. Diane Feinstein je približala kongres k eh, State Departmentu. Priznala je, da je prišlo do velike težave, da je prišlo do eh, prekinitve zaupanja in da moramo to rešiti. In eh, vse to se je zgodilo v nesrečnem trenutku, pogovarjamo se namreč o eh, novem sporazumu o trgovinskih odnosih eh, in o tem sporazumu je govor zato, ker gre za eh, e-trgovino med drugim. Ravno zato smo se osredotočili na eh, to, da moramo ločeno govoriti o um, celostnem sporazumu za varstvo podatkov in na to o. 呃 TITP。Še ena glavna razlika, večja razlika med kongresom in eh, vlado, administracijo je naslednja. V kongresu je eh, predstavnik Rogers, ki bo kmalo obiskal Brusel, vsaj tako sem slišala in to je še en rezultat eh, odnosov, ki smo jih razvili z ameriškimi kolegi, predstavnik Rogers je dejal prav, bomo to naredili, saj niste vi edini. Španija to počne, eh, Francija to počne in obenem rešujemo življenja. Mislim, da bi morali s takšnimi obveščevalnimi dejavnostmi nadaljevati. To so nam dejali. Saj ni važno. Ampak o tem senatorka Feinstein ni govorila. Eh, senatorka iz odbora za obveščevalne zadeve. Srečala se je z našo ekipo, z našo delegacijo, tam je bil tudi Kid Aleksandr. Na to pa je javno kritizirala agencije za to, kar se je zgodilo. Dejala je, da je treba ustrezno preiskati dogodke, tako kot so dejali tudi uh, v State Departmentu. In zato so se zadeve na to obrnile isti popovdan je bilo eh, v kongresu javno zaslišanje, javno predstavitev Kita Aleksandr in drugi so se eh, odločili, da je sedaj napočil čas. Eh, senatorka Feinsteinova je namreč vedno podpirala takšne obveščevalne dejavnosti in to se je odločila, da spremeni to mnenje pove, da je prišlo do eh, napake, da se je nekaj eh, spremenilo, da bodi si sodišče FISA ni delo, delovalo, bodi si je druge prišlo do težav. In na to so se tudi oni eh, obrnili in okotovili, da se morajo obraniti. Srečali smo se. Eh, State Departmentom pa tudi s predstavniki za nacionalno varnost v Beli hiši. Dejali so, da je šlo nekaj pozlu, da moramo zadeve popraviti. V Beli hiši so šli še dlje kot v State Departmentu. Dejali so, morda bi se morali naučiti česa iz eh, vaših izkušenj. Ugotoviti moramo, kako eh, se izboljšati, kako izkoristiti to krizo nekaj, za nekaj dobrega. In to je bilo, po mojem, pozitivno. naslednje pa ni bilo eh, pozitivno. Se upravičujem, gospa Gomeš, ampak nekateri eh, člani in članice eh, so zgrbljeni zaradi časovnih omejitev, tako da prosim, da povzamete. Prav, ključno, ključno vprašanje dostopa do pravnih sredstev. to je za nas bistvenega pomena. To je bistvenega pomena za naše državljane in državljanke. Ameriška zakonodaja namreč ne nudi dostopa do pravnih sredstev za tujce, kljub temu, da to od njih zahtevajo mednarodne konvencije in uh, druge zadeve. V State Departmentu so nam uh, dejali ne, če damo te pravice vam, potem bodo tudi eh, Afganistanci zahtevali isto. V Beli hiši pa niso dejali tako. Po mojem mnenju moramo pri tem ustrajati in to je tisti minimum. In na tem mestu bi dejala, da se resnično sprašujem, ka, eh, o čem govori komisarka Redingova, ko je pred nekaj dnevi naprimer dejala, da moramo eh, pravice varstva, varstva podatkov vključiti v pogajanja, ker se v njih ne moremo pogajati, ker, eh, ker se v njih ne smemo pogajati. Da, ampak moramo jih zaščititi, moramo jih zaščititi zagotoviti. Mislim, da bi s tem pomagali tudi ameriškim državljanom in državljankam, če bi vzpostavili minimal, minimalne standarde za to vrstne pravice, za pravice dostopa do pravnih sredstev. In da ne bi bilo več eh, diskriminacije na tem primeru, kot eh, jo beležimo sedaj, vsaj v našem primeru, ne v njihovem primeru. Še nekaj bi podarila. Mislim, da se je s tem resnično pokazalo, da potrebujemo demokratični nadzor. Dolga pot je pred nami, dolga pot je pred nami, če želimo to zagotoviti. Še posebej glede na to, da imamo deljene pristojnosti na evropski ravni za obravnavo okvira za varstvo podatkov. Na to pa imamo na nacionalni ravni tudi eh, nacionalno varnost, ki je še vedno v pristojnosti držav članic. Hvala, gospod Gomeš. Beseda je spet tvoja, Klod. Hvala. Časa ni veliko, tako da po mojem mnenju lahko zaključimo s to točko gospod predsednik. Mislim, da se lahko lotimo predstavitve drugega dokumenta o demokratičnem nadzoru. Seveda, pravi gospod predsednik. Gospa Inatvel, če želite predstaviti ta dokument, izvolite, beseda je v tem primeru vaša. Se upravičujem, izgubili smo gospo Ernst eh, zaradi eh, premalo časa. Upravičujem se tako njej, kot tudi njenemu osebju. Časa pač ni veliko. Upam, da lahko nadaljujemo oziram se proti vsem. No, ob 20 eh, do 5 naj bi, za, eh, naj bi končali s to razpravo. Ura je 5, ampak prav, ni konec sveta. Ne, ne gre za to, da eh, ne bi mogli obravnavati tega. Ponavadi smo vedno v zamudi, imamo 20 minut zamude. Res, res je, zavedam se tega. Eh, tako z parlamentarnega vidika 20 minut zamude ni nič, ampak glede na to, da je četrtek popovdan, saj veste. No, vseeno, eh, glede na to, da gospe Ernest ni tukaj, bi povedal, če bi vprašal, če lahko nadaljujemo ali lahko nadaljujemo prav. Sofi, to je poročilo, ki sta ga izdelala gospod Morajes in gospa Inetveld. Izvolite. Gre za poročilo. Uh, gospoda Moraesa, gospe Infeld in gospe Ernst. Mislim, da eh, ne bi smela prevzeti celotnega voda eh, sama. Vseeno pa nekaj besed. Vsi se verjetno strinjamo, da je nadzor nad dejavnostmi obveščevalnih eh, tajnih služb eno od ključnih vprašanj, ki smo si ga zastavili tekom teh javnih predstavitev in te preiskave je tudi, tudi eno od ključnih vprašanj, ki ga vidimo v medijih. Nadzor na nacionalni ravni ni dovolj. Prešibak je, ni primeren za to vrstne dejavnosti, ki jih izvajajo obveščevalne službe, ki jih razvijajo obveščevalne službe vedno več je sodelovanja, vedno več je novih tehnologij, ki omogočajo tem službam, eh, da sodelujejo, da si pomagajo. In mislim, da je osnovno načelo vsak, vsakršne liberalne demokracije, da tam, kjer obstaja moč, tam morajo obstajati tudi nadzorni mehanizmi. Očitno se nismo prilagodili modernim časom, sodobnim časom. Eno od ključnih priporočil, ki ga moramo podati, je seveda to, da je treba okrepiti nacionalne sisteme eh, demokratičnega nadzora nad tajnimi službami. Če se nacionalne države, države članice Evropske unije odločijo za to, je smiselno, da pri tem upoštevajo enake standarde. Njihove službe namreč sodelujejo in to čezmejno. Če se to dogaja, moramo biti prepričani, da lahko zaupamo v nadzornem sisteme v drugih državah članicah. Le tako bomo namreč prepričani, da ne bo prihajalo do kršitev naših eh, temeljnih pravic in svoboščin v celotni Evropski uniji, da ne bodo te pravice preprosto izginile zaradi čezmenjega sodelovanja tajnih služb. Druga stvar, ki bi omenila, pa je naslednja. Vprašanje nadzora nad preobširnimi čezmejnimi dejavnostmi. in pa še uradno neobstoječe Evropske obveščevalne službe, ki nima sicer nobene podlage v pogodbah, nekje je zapisana tako na pol v programu Evropske službe za ravnanje in delovanje Menda, čeprav naj bi tam delovalo od 70 do 100 uh, eh, zaposlenih Evropske unije. To je nekakšna uh, uh, skrita tajna služba, ki uradno ne obstaja. Govoriti moramo o nadzoru in o nadzornih mehanizmih za nadzor čezmejnih dejavnosti tajnih služb. Vsi ti elementi so prisotni v delovnem dokumentu, ki smo ga oblikovali. In upam, da bomo poglavje, ki nosijo naslov vprašanja in rešitve, eh, preoblikovali v priporočila. Nekaj bi še povdarila. Četrti odstavek, ki nosi naslov rešitve. Vzpostaviti je treba skupino na visoki ravni. Pravi. Ponavadi se mi kar naježi koža, ko slišim takšne besede, skupina na visoki ravni, delovna skupina, eh, in tako dalje. Ponavadi gre za to, da eh, nekaj prenesemo eh, k nekomu drugemu in vse skupaj eh, pometemo pod preprogo. Mislim, da so te zadeve zelo občutljive. Bližamo se eh, koncu tega sklica parlamenta, priporočila bomo sprejeli tik pred koncem sklica. Mislim, da moramo najti mehanizem, nek način dela, s katerim bomo omogočili novemu parlamentu, ki bo oblikovan po uh, volitvah, da takoj nadaljujejo z delom. Priporočila, ki jih oblikujemo, je treba takoj začeti izvajati, začenši z novim mandatom, z novim sklicem. Če kdo ve za boljši izraz, kot je telovna eh, skupina na visoki ravni, bi bilo to zelo dobrodošlo. Ampak mislim, da moramo na nek način zagotoviti, da naši sklepi ne bodo zgolj uh, pometeni pod uh, predprogo uh, kot se je to zgodilo s priporočili za sistem Echelon. To ne smejo biti zgolj eh, splošna eh, priporočila, češ nadaljevati je treba z dobrim delom in tako dalje. Zagotoviti moramo eh, kontinuiteto tega dela. Še en komentar, če mi dovolite. Vprašanje preglednosti, transparentnosti. O tem smo razpravljali na dolgo in počes nišče nikoli ni govoril zoper preglednost. Obenem pa imamo tudi uredbo o preglednosti, ki trenutno velja. Ta uredba je izjemno šipka. Svet in komisija še posebej eh, pogosto kršita oziroma ne izvajata vseh določb te uredbe. Sama imam osebne izkušnje eh, o tem. Večkrat sem zaprosila za dostop do dokumentov in v nekaterih primerjih sta svet in komisija to preprosto zavrnila. Nekatere prošlje so v bistvu eh, zavračila pred sodiščem v Luksemburgu. Mislim, da nismo prišli nikamor in ta parlament bi moral ustrajati pri tem, da vsaka revizija uredbe o preglednosti privede do eh, boljše, jasnejše uredbe o preglednosti, ne pa obratno. Skrbi me, da nekatere politične skupine v parlamentu predlagajo oziroma želijo predlagati, da preprosto sprejmemo to, kar predlagajo eh, v komisiji, kar predlagajo v svetu, da bi torej sprejeli šipkejšo uredbo o preglednosti. Sama bom stopila tej uredbi v bran in temu nasprotovala. Še nekaj sem eh, predlagala v mojem poročilu o letnem poročilu o preglednosti, ki sem ga predstavila ta teden imamo pravila o preglednosti, nimamo pa postopka za zagotavljanje zaupnosti eh, dokumentov. In če katera od eh, institucij zavrne dostop do dokumentov, je izjemno težko to izpodbijati. Edina možnost je, da gremo pred sodišče. Sama se na sodišču borim že 5-6 let. Stroški so lahko ogromni za poprečnega državljana ali državljanko. Potrebujemo jasne, formalne postopke za uh, odpravo z uh, eh, tajnosti dokumentov. Mislim, da ne bi smeli avtomatsko izuzeti vseh dokumentov. Obenem je treba vzpostaviti nekakšni nadzorni organ, naprimer eh, agencijo za preglednost ali pa uradnika, uradno osebo za preglednost znotraj Evropske unije, tako da bi lahko pristopili tudi k njim. Hvala. Hvala, gospa Inetveld. Klod, izvoli. Hvala za ta ovod, eh, Sofi. Nočem. Eh, porabiti preveč časa, imam zgolj en komentar. Nadzor je v pristojnosti držav članic. Gre za nacionalne obveščevalne službe in mi pravnih pristojnosti za njihov nadzor nimamo. In vprašanja, ki smo jih unesli v delovni dokument, se dotikajo tega, tudi tega, kako zagotoviti nek sporazum na evropski ravni. Na to se bomo osredotočili. kako zagotoviti preglednost za državljanje Evropske unije, še posebej, ko prihaja do sodelovanja obveščevalnih služb. To sem želel podariti. Jasno je namreč, da bi morali priporočiti tudi eh, to, kar eh, na nacionalni ravni počnejo. Okrepiti je treba preglednost eh, obveščevalnih služb v državah članicah. To je naša dožnost, po mojem tam, ker pristojnosti nimamo, bi eh, si morali naliti čistega vina, biti eh, bi morali glasni in pozvati jih krepitvi eh, nadzora na nacionalni ravni. Saj tudi mi predstavljamo evropske državljane in to je naša naloga. Sofi, mislim, da si tudi sama nekako nakazala to pot. Z vsemi ostalimi komentarji pa se seveda strinjam. I, I was, I... Sophie? No, tudi sama sem želela reči prav to. Mislim, da nas nič ne more ostaviti, da ne bi pripravili priporočil. Ne gre za subsidijarnost, ne gre za pristojnosti Evropske unije, gre za temeljne pravice. Pripraviti bi morali priporočila, oblikovati bi morali priporočila in če na to državne eh, vlade ne sledijo tem priporočilom, potem morajo države same eh, pojasniti svojim državljanom, zakaj ne nočejo, demokrat, zakaj nočejo demokratičnega nadzora. To je naša naloga. Sedaj pa naslednja točka. A želite razpravo o tej temi. Želel sem vam dati eh, besedo pri naslednjem poročilu, ampak vseeno. Vem, vem, ampak preden dobim eh, besedo pri obravnavi naslednjega delovnega dokumenta, bi se rad oglasil in eh, povedal nekaj v zvezi s tem. Strinjam se, sedaj se pogovarjamo o nadzoru, bolj kot ne za Europol. In morda bi bilo dobro vse to odpreti tudi za Incen in celotno obveščevalno skupnost. Spomnimo, tudi sam sem bil preveč, precej eh, presenečen, ko sem slišal, da je v tem parlamentu eh, nekaj članov parlamenta, pet ali pa štiri članov parlamenta, ki skrbijo za nadzor nad encenom. Gre za medinstitucionalni sporazum s svetom ali pa samo med državami članicami, ne vem. Po mojem mnenju je eh, neumno, da mi o tem ne vemo ničesar, kljub temu, da smo pristojni za oceno temeljnih pravic. Mislim, da je zelo čudno, da ne vemo nič o tem. Očitno pa ti poslanci, te poslanke eh, ne čutijo potrebe, da bi stopili v stik z nami. Mislim, da je prišlo do resne težave eh, komunikacije v tem parlamentu. Na to pa slišim tudi, da se v medinstitucionalnem sporazumu eh, z Incenom piše tudi, da imajo z njimi stik zgolj v dveh največjih eh, skupinah. En sedež naj bi dali tudi rebelacem, ampak ne vem, kdo je v tej skupini. Očitno nihče ne ve. Povedati moram, da mi to sploh ni všeč. Mislim, da bi res morali spregovoriti tudi o tem in to z njimi. Gospa Gomeš, pojasnite. Mikrofon, prosim. Tudi sama sem ravno kar izvedela, da obstaja nekakšen sistem, nekakšna praksa, ne vem kako bi to pojenovala. Ta praksa naj bi vključevala vsaj koordinatorje v odboru AFED. Sama sem ena od koordinatork. Zato sem zaprosila, ampak eh, potrebujem eh, nacionalno certifikacijo in ta še ni prišla, tako da ne sodelujem v tem postopku. Karkoli se že dogaja, eh, sama nisem članica tega postopka, kljub temu, da sem koordinatorka. Informacijska točka. Uh, Verjetno bi morali vprašati gospoda Broka, ki je predsednik odbora AFET. You should do a point of interest. Gospod predsednik, mislim, da bi morali predstaviti informacije o tem, saj imamo nekaj podatkov o tem. Ali pa naj to storim sam. Naj povdarim, IMCEN ni eh, obveščevalna služba. Gre za center, ki pridobiva in analizira podatke. in svetuje tudi Evropske službe za zonanje delovanje. Eh, vzpostavljen je bil včasih solane, tako da naj bi pomagali eh, Lady Ashton. Ne gre za pravo obveščevalno agencijo. Ne zbira ravno podatkov, ampak jih zgolj analizira podatke, ki jih dobijo od drugo. Tako kot to počnejo vse druge obveščevalne službe, pravi gospod Albrecht. Danes mu pravimo incen, in nimam pravne podlage in ni predmet nadzora nobenega parlamenta, tako da ne vemo, kaj se dogaja. No, samo o tem nisem ni šesar eh, prej vedel. Se upravičujem, da me niso obvestili, nisem eh, vedel, da gre za vprašanje v sklopu odbora AFED. Želim pridobiti nekaj informacij strani našega sekretarjata, če mi dovolite, bom eh, prebral tole besedilo, ki so mi ga iz sekretarjata podali. Rad bi povedal, da trenutni medicinalni sporazum o prenosu zaupnih podatkov Pristojni so zgolj v odboru AFET, ampak imamo še novo različico v to je vključeno tudi področje eh, pravosodja in eh, notranjih zadev, tako da bi tudi odbor Libe moral v prihodnosti biti vključen v eh, obravnavo prenosa zaupnih podatkov. Očitno je to, za, je to sklep odbora AFED. Toliko o tem. Sedaj pa na, lahko nadaljujemo predstavitev delovnega dokumenta o e, odnosih med praksami e, obveščevalnega delovanja v Evropske unije in v ZDA in o določbah za varstvo podatkov v EU. Gospod Albrecht, izvolite, beseda je vaša, ste poročevalec v senci. Koliko minut imam? Ne vem, to je odvisno od vas, ampak glede na to, da smo v precejšnji zamudi, ste lahko kratki, tako da bomo imeli lahko tudi razpravo z vprašanji in odgovori. Prav, toliko, da vem. Bom porabil dve minuti. Ta delovni dokument vključuje prakse množičnega nadzora, toliko, da vemo, o čem govorimo. Na eni strani to so prakse v EU in v ZDA, na drugi strani pa ta delovni dokument govori tudi o uh, evropski zakonodaji na področju varstva podatkov, eh, primarni zakonodaji in tudi eh, zakonodaji, specifični zakonodaji o varstvu podatkov. Države članice načeloma morajo slediti primarni in sekundarni zakonodaji na ravni Evropske unije, tudi na tem področju. Tudi na tem področju imamo namreč določbe za varstvo podatkov. Ali lahko prosim eh, Ugasnete mikrofon, gospod predsednik, to ne bomo slišali vašega eh, mobilnega telefona. Hvala. Ni važno. Imamo eh, zakonodajo za varstvo podatkov in zakonodajo za boj proti kiberkriminaliteti. Imamo pa tudi vprašanje nacionalne varnosti, ki je očitno v, eh, izjema in eh, evropska primarna in eh, sekundarna zakonodaja za to področje ne velja še vedno poteka razprava o tem, kako daleč sega ta izjema, ta uh, sklic na nacionalno varnost. Ne vemo namreč, kakšne možnosti imajo te obveščevalne službe, da se izognejo eh, evropskim določbam, evropski zakonodaji načeloma evropska zakonodaja velja za vsa področja, tudi za področje nacionalne varnosti. Vseeno pa je eh, nacionalna varnost izjema v primeru eh, zakonodaje za varstvo podatkov. Razrešiti moramo tudi vpraš torej vprašanje eh, tega, kje je ta meja in tudi vprašanje eh, tega, da nacionalna varnost nima izjeme pri primarni in sekundarni zakonodaji. Izjema je lahko zgolj pri dejavnostih držav članic. Razjasniti moramo tudi to, da morajo države članice spoštovati primarno in sekundarno zakonodajo Evropske unije. Pojasniti moramo, kaj točno nacionalna varnost je in kako daleč sega. Pojasniti moramo. Glede pravil za varstvo podatkov, moramo imeti jasna pravila znotraj evropske zakonodaje in to celovita pravila, tako da ne bo prišlo do napačnega tolmačenja. Izpogajati moramo tudi okvirni sporazum med EU eh, e in ZDA o varstvu podatkov na področju eh, sodelovanja organov pregona in eh, pravosodja. To ni predmet nacionalne varnosti, ampak je vseeno pomembno, ko govorimo o organih pregona. Imamo še konvencijo o kiberkriminalu in pa konvencijo Sveta Evrope 1.08. Zaščiti moramo državljane, državljane na tem področju delovanja držav članic in tretjih držav. Uredba Europola bi morala vključiti člen eh, na temo tega, da je treba spoštovati temeljne pravice v sklopu šestega člena in da eh, eh, te pravice ne bodo kršene. To je vsebina tega delovnega momenta. Imamo še nekaj drugih sklepov, ampak eh, od njih kdaj drugič, ker časa ni veliko. Hvala. Ja. To je bilo zelo, zelo dobro podano, zelo celostno, nima kaj dodati. Še kdo? Ne? Potem pa gremo naprej. Naslednjo točko. Hvala lepa, Kostom. No, očitno nam gre še sedaj boljše, s časom še tretje srečanje um, vpliv množičnega nadzora na zaupnost med odvetniki ter pa strankami v postopku. To je precej specializirano pravno vprašanje. Dobrodošli, sedaj se bomo lotili te točke. Lepo, da ste tukaj. Gospod Jordan Goldsmith je prišel sem generalni sekretar odvetniške zbornice in pa Združenja odvetnikov v Evropi CCBE. Sedaj bo predstavil to temo, kajti odvetniška zbornica Evrope je oktobra podala izjavo in je izrazila zaskrbljenost glede tvegan, ki se pojavljajo zaradi tega množičnega nadzora. Problem je v tem, da je treba zagotoviti zaupnost v odvetniškem poklicu, prav tako tudi zaupanje državljanov v vladovino prava. To je zelo ključno vprašanje. In imamo sedaj tukaj tega zelo pomembnega gosta, gospod um, Goldsmith, prosim, beseda je vaša. Ja, boste morali govoriti, oziroma bi morali govoriti še malce um, počasneje, kajti sedaj še tukaj čakam na to, da dajo prosolnico na zaslon. No, pa saj že je tukaj. Hvala lepa, da ste nas eh, povabili sem, gospod predsednik CCBE, torej odvetniška zbornica um, Evrope. Tukaj imate naše člane. No, tukaj imate čudovit zemljevid, ki ga sicer ne vidite, ampak eh, kaže, kdo so naši člani. 32 polnopravnih članov, imamo pa še um, 12 pridruženih. Vsega skupaj to predstavlja milijon odvetnikov v Evropi. Kot rečeno, smo tudi podali izjavo o vplivu na zaupnost med odvetniki ter pa strankami. Eh, tudi v zvezi z razkriti gospoda Snowdna, glavno vprašanje je zelo enostavno. In sicer, predvsem, bi želeli obravnavati tole. Če sem jaz um, odvetnik Edvarda Snowdna, potem se lahko vprašam, kakšna jamstva imam glede zaupnosti med odvetnikom ter pa gospodom Snowdnom. Vsi vemo odgovor, ni nobenih takšnih jamstev zaupnosti med nama. To je jasno. Kakšen pa je potem učinek tega? posledice tega. No, moramo si vzeti nekaj časa in si pogledati, kaj pomeni ta poklicna tajnost in zakaj ta sploh obstaja. Tukaj govorimo o zaupnosti med odvetnikom in stranko v postopku, to obstaja praktično v vseh državah, sicer se imenuje na različne načine, ampak v glavnem gre za ustrezno naravo zaupnosti. Bom tukaj um, to označil kot poklicna tajnost, kajti ravno za to gre to ščitijo zakonodajni akti, ter pa kazenski zakoniki različnih držav članic. To je priznano v državah članicah, eh, pa ne samo to, ampak tudi v sodbah Evropskega sodišča ter pa sodišča za človeka pravice. Tukaj bi povedal par stvari kot prvo. Sicer to imenujemo zaupnost med um, odvetniki ter pa strankami, američani koliko drugače, ampak to je predvsem v korist državljanov, ne, toliko, ne toliko odvetnikov. To je pravica državljanov. Namen te pravice je, da se zaščiti stranke v postopku in se zagotovi ustrezno um, uveljavljanje um, in izvajanje sodnega sistema. Kaj torej pomeni to? Zaščititi stranke. Stranke lahko povedo samo odvetniku eh, vse informacije, zaupno, to jim mora biti omogočeno, ampak po drugi strani eh, jih bo kdo morda zastraševal, eh, morda so kakšne stvari zelo narodne za njih, morda so s tem povezani kakšni drugi um, problemi glede zakona, ampak kakorkoli že, v interesu je, da lahko državljani zaupajo svojemu odvetniku, zaupno posreduje vse te informacije. To je v korist vseh nas. To je ta zaščita strank. Sveda, tukaj so potem lahko še druge poti, eh, ki se jih morda državljan ne zaveda, ampak eh, pomembno je, da stranka lahko pove vse svojemu odvetniku. Prav tako je treba tudi zagotoviti ustrezno um, izvajanje sodstva. Zakaj? Naprimer, um, ker je treba zagotoviti enakopravnost med vsemi strankami v postopku. To je, uh, gotovo vrednota, ki velja v vseh sistemih. Če na eni strani lahko vsi vse preberajo, eh, druga stran pa tega ne ve, potem pač ni enakopravnosti. Ena stran vse ve, oni se lahko pripravijo, oni lahko pripravijo argumente in lahko tudi uničijo dokaze, če so počeli kaj nezakonitega in tako dalje, lahko si kaj izmislijo. To ni enakopravno. Ta poklicna tajnost torej obstaja in To je pomenilo zato, da se zagotovi, da bo sodni sistem ustrezno deloval. Glejte, to sicer ne obstaja zradi posameznika, lahko bi rekli, ja, zakaj pa gospod Snowden imel to korist poklicne tajnosti, ko pa je pravzaprav se sam odločil, da bo razkril skrivnosti drugih, on je um, razkril številne skrivnosti in sedaj bi morali reči, da naj on um, sam uh, bo deležen tega. Ampak gledajte, to ne velja za gospoda Snowdena kot takega, to velja za vse, za državljane, za javne interese in tako dalje. Kdorkoli že je to. Ni važno, kdo je ta oseba, kdo je ta stranka v postopku. Gre za splošno določbo. Uh, za vsako civilizacijo je pomenilo to, da če je kaznivo dejanje hudo, um, je zelo pomembno, da je tudi zaščita sodnega sistema oziroma uh, postopka toliko boljša. To je vedno obstajalo v um, kazenskem pravosodju, o tem smo govorili pa tudi v civilno-pravnih uh, zadevah. Snowden, primer, naprimer, je zelo dobra, um, dobro takšen primer, ko je naprimer um, nekdo um, vplival na civilno-pravno sfero. Uh, Tukaj govorimo tudi o komercialnih skrivnostih um, gospodarskih družb, naprimer. Gospodarske družbe so lahko tudi izpostavljene v hunjenju. V interesu vlad v določenih okoliščinah je, da imajo dostop do komercialnih gospodarskih skrivnosti, zaradi tehnoloških namenov, naprimer, ker nekdo vzpostavlja tehnologijo. Um, v zvezi z vohunjenjem ali pa so to vojaške skrivnosti, pa drugačne gospodarske skrivnosti, ki naprimer pomenijo to, da bo neka tuja gospodarska družba v boljšem položaju. Vse to je um, posredovano preko odvetnikov. Morda je lahko celo odvetnik uh, šibek člen v celotni verigi, kajti um, drugi sprejme ustrezne ukrepe in tudi odvetniki mora potem sprejeti enako ustrezne ukrepe, zato da se zaščiti ta komercialna tajnost. To je torej osnova poklicne tajnosti. Kakšen pa je odnos med eh, demokracijo in pa poklicno tajnostjo? To zadeva vse nas. Demokracija seveda je odvisna od tega, da ljudje lahko volijo, ampak vemo, potem smo videli vdore v Irak in tako dalje in vidimo, da demokracija ni samo volitve. Marsik je odvisno od civilne družbe in pa od nekaterih mehanizmov v civilne družbi in tako dalje. Eden izmed mehanizmov v civilne družbi uh, je tudi to, da se da popraviti napake, ki so bile narejene. In to je potem razlika med demokracijo in pa diktatorji. Kajti v takšnih režimih to ni možno. Lahko se napake popravi na različne načine. Lahko se to upravi preko parlamenta. V Združenem kraljestvu, naprimer, um, je opozicija um, lojalna državi, je pa proti vladi. Zato mora zagotoviti, da se napake popravijo oziroma da se razkrijo. Poleg tega imamo tukaj še eh, tisk, medije in pa potem še sodišča ter pa odvetniki. Če druge dva člena odpovesta, so potem odvetniki toliko bolj pomembni. Tukaj uh, imamo naprimer lep primer iz Evrope spodrsljaje uh, pri primeru Murdoch. Vlada, parlament, mediji, vsi so bili zastraševani, zapeljevani, karkoli že. Je pa res, da so mediji ter pa poslanci na drugačen način razkrili eh, določene prakse. Pa tudi odvetniki so odigrali zelo pomembno vlogo na sodišču. Uh, predvsem v teh civilno-pravnih zadevah, ki so potem razkrile določene dokaze. In tako so bili ljudje seznanjeni s tem. Celo te slavne osebnosti so bile prestrašene, kaj se bi lahko zgodilo z njimi. Ampak to je bil edini način tega, kako se razkrije resnica in kako se popravi napake. To je možno samo, če stranke zaupajo svojemu odvetniku, da odvetniki ne bodo razkrili skrivnosti, tajnosti in pa da potem te ne bodo posredovane nekim um, organom oblasti ali pa kakšnim drugim pomembnim organom. In sedaj smo že pri bistvu mojega sporočila in sicer, kakšen je vpliv tega množičnega nadzora na koncept zaupnosti um, med odvetnikom in pa stranko. Glavna podlaga demokracije ter pa vladavine prava potem sploh ne obstaja več, zato ker te zaupnosti ne moramo več zagotoviti. Morda to ne velja za vsako vrsto zaupnosti, ampak um, država, vlada ima dostop do vsega, tudi do zaupnih podatkov komunikacije med odvetniki ter pa strankami v postopku. Ko so te informacije na voljo, so na voljo marsikomu. Videli smo, kaj se je dogajalo v ZDA, na primer. Uh, agenti so zlorabili podatke in jih izkoristili za svoje namene. Ko ti podatki obstajajo, si jih lahko zlorabi in potem se to lahko zelo razširi. Zato smo mi tukaj zelo zaskrbljeni, kajti sedaj ni več te hrbtenice demokracije, ni pred nami prave rešitve. V naši odvetniški zbornici sploh ne vemo, kako sedaj svetovati svojim članom, oziroma posredno našim odvetnikom, tako da bi bila komunikacija varna. Ni nobene tehnologije za to, ni, ne vemo, kako to sploh zagotoviti. Ne obstaja nobena prava tehnologija. Zato sedaj čakamo, kaj se bo zgodilo s tem. Dokler se to ne reši, imamo problem. Bistveni del um, deontologije odvetniškega poklica očitno ne obstaja več. To nas zelo skrbi in to zelo slabo pliva tudi na državljane oziroma stranke. Potem eh, priporočila, ta so razdeljena na pravne rešitve ter pa tehnične. Najprej pravne. Na EU ravni bi morali zagotoviti zaščito um, teh tajnosti pred vladnim nadzorom. EU mislim, da je tukaj pristona. Uh, pogovarjali smo se z našimi člani iz različnih razlogov. So ti člani na nacionalni ravni zelo zaskrbljeni, kajti morajo se uh, potem soočiti s svojimi vladami. Vohunjanje je naprimer nasplošno nekaj, kar nas lahko zaščiti in je lahko tudi dobro, zato se je tega težko lotiti na nacionalni ravni, ampak na evropski ravni pa vidimo, da imamo težave. Sedaj um, je ravno. EU v dobrem položaju zato, da določi standarde za to področje. Nacionalna varnost sicer ni v pristojnosti Evropske unije, ja, ampak vseeno pa vendarle potrebujemo nekakšne EU standarde za poklicno tajnost. Potrebujemo minimalne standarde za elektronski nadzor, um, tudi um, nadzor na podlagi nacionalne varnosti. Prav tako potrebujemo tudi tehnične rešitve. Tukaj želimo določena jamstva, naprimer glede tega, da. Gada, elektronske komunikacije ter pa eh, računalništvo v oblakih um, bo tudi zaščiteno. Um, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, hvala lepa vam, gospod eh, Goldsmith. Hvala lepa za to teorijo. Res lepo to slišati od vas, od odvetniške zbornice. Hvala lepa za to. slišali smo marsikaj. To ni bil samo nek rumeni karton. Glede tvegan. V zvezi z um, zaupnostjo med odvetniki ter pa strankami. To je že skoraj da rdeče alarm, rdeča luč, ne več samo oranžna. Hvala lepa. Torej za predstavitev, sedaj pa poročevalec, poročevalec v senci, prosim. Ja, bomo kar obravnavali vsa vprašanja skupaj. Sofi Intveld mislim, da je želela tukaj nekaj povedati. Ona je sploh želela to srečanje, kaj ti izrazila je svojo zaskrbljenost glede um, te zaupnosti. To je zelo dobro, kajti to je bil res pomemben prispevek k naši preiskavi. Vse ste izjemno lepo povedali. Zelo, zelo jasno je bilo, zato sploh ne vem, kaj bi vas spraševali. Vse ste zelo jasno povedali. Naj samo se nekako posredno navežem na to um, in si pogledamo širšo sliko. Tudi, ko smo bili v Washingtonu, to, kar ste vi povedali, je zelo pomemben element. Namreč um, tukaj se um, razkriva informacije, uhaja informacije tudi v ZDA. Pojavilo se naslednje sumničenje. Sedaj marsikdo išče argumente, razloge za te domneve um, glede zbiranja podatkov. To je sicer domneva, kot rečeno, ampak informacije se posredujo od NSA um, do kriminalcev. Oziroma ne, se pravčujem, ne do kriminalcev, do um, organov pregona to se dogaja zelo pogosto tukaj. Kot rečeno, imamo podobno sliko tudi v Evropski uniji. In če se to dogaja tudi tukaj, kako to ogroža njihove dejavnosti, torej kako so tisti, ki delajo na tem področju ogroženi, ali to spreminja um, način delovanja organov pregona, ali imate kakšne mehanizme, kako se tega lotiti, ali se to sploh dogaja, kajti kot rečeno, to so samo sumničene domneve, ampak je pa to zanimivo. Prav tako smo slišali še druge žvižgače, kako so govorili o tem. Sofi Intveld je to že govor, omenila, bo to ona povedala, ampak to je zanimivo. Te domneve mislim, da bi morali še dodatno preiskati. Bomo šli torej kar posem skupaj. Uh, uh, Infeld, potem Al Albrecht in potem eh, spet ponovno vi, gospod Goldsmith. Ja, hvala lepa, samo par vprašanj. Sicer nisem pravna strokovnjaki, ampak. Ta ciljni nadzor in pa prestrezanje teh komunikacij med odvetniki ter pa strankami. To je zelo mejeno, samo če imaš eh, sodni nalog, je to možno. Zato ne vem, če bi se ravno obveščevalne službe ravno preveč upletale v to. Ampak sedaj imamo drug problem. Lahko komunicirate in morda bodo vaše komunikacije prestregli slučajno. Ali je to potem zakonito, po vašem mnenju? Vi ste pravnik ali je potem sploh mogoče um, tožiti vlado ali pa obveščevalne službe, ker so vendarle kršili tvoje pravice, pa tudi, če niso tega počeli namenoma, pa vseeno, če so slučajno prestrezli te vaše podatke, komunikacijo, potem mislim, da je to gotovo nezakonito, kaj ne? Privizevam. Prav tako ste govorili o poklicni tajnosti, ne pa toliko o temu. privilegijo zaupnosti med odvetniki in strankami. To, ta poklicna tajnost gotovo velja za marsikoga, tudi za zdravnike, kogarkoli že, tudi njihove komunikacije so vključene, tudi za novinare to velja. Ja, no, ampak gledajte, odvetniki, zdravniki, to je neka druga kategorija kot pa novinari. Torej, če tudi komunikacijo med zdravniki in pa pacijenti nekdo prestreže, slučajno ali je to potem nezakonito ali ne. Seveda, če lahko sploh to dokažemo, da se je to zgodilo, me zanima. Pa še nekaj. Uh, ta tri priporočila ste sedaj našteli. Ali bi lahko še kaj pojasnili, kako bi to ustavno gledano dosegli, kako bi to pripravili, kako bi to um, dali v nek dokument, tako da bi to posredovali Evropske komisiji. Naprimer, gospod Albrecht, ja bi se kar navezal na to. Seveda, ta tri priporočila, ja, to bi podprl, ampak prva, prvi dve priporočili gotovo pomeni, da tudi spremembo um, pogodbe, potem še zadnja. Gospod Volter, Gospod Walter prej je dejal, da bi bilo to praktično nemogoče, torej gospod Walter iz um, prejšnjega panela. Ja, vaša priporočila so mi bila všeč, ampak vseeno, ne vem, mislim, da bi to lahko bilo precej problematično. Pa ne gre, Sofi, samo za to slučajno um, prestrezanje. Prizem in pa drugi programi, gledajte, njim sploh ni mar, uh, koga analizirajo, to sploh ni bistvo ne gre za to, da se nekoga osredotočijo, ciljno osredotočijo, gre samo za zbiranje vzorcev. Ni me čisto vseeno, pač analizirajo vse poprek. Torej, sedaj imamo ta nadzor, te ukrepe in stvar je v tem, da je tudi glede na strukturo programov nemogoče odločiti, da bomo naprimer povečali to zaupnost med partnerji, ker ti programe sploh niso napisani na tak način, samodejno analizirajo vzorce, sploh ne veš od koga in za katere situacije se to uporablja in kakšno je zadje določene osebe. Ampak sedaj bi povedal nekaj pesimističnega in to je rdeči karton, rdeči in to mora biti jasno. Glede, glede na vse to, pač ni sploh nobene zaupnosti med odvetnikom ter pa stranko. Ampak gledajte, nedavno smo sprejeli direktivo o dostopu do odvetnika in tam smo jasno zapisali. Ja, vlada zaupnost med odvetniki in strankami in države mora to spoštovati. Ampak gledajte, tudi tukaj pri tej direktivi imamo stranska vrata in to pa je nacionalna varnost. In tukaj se potem pojavi dilema. Ja, lahko počnemo to ali ono, ampak na koncu se vedno vrnemo na isto točko. Tukaj je neka nacionalna varnost, velika črna luknja in tukaj potem lahko države članice počnejo karkoli se jim pač zlubi. To je njihov izgovor. Ampak, če je to tako, potem morda v svoji državi ne bi mogli početi vsega. Torej, stvar je v posameče države članice. Ali je to sploh eh, skladno z ECHR? Torej, ali je to skladno s človekovimi pravicami? Sodbe um, ECHR-ja? Mislim, da tudi velja za to in britanska um, ustava tudi velja za um, takšne zadeve, tudi tiste, ki veljajo za nacionalno varnost ustave vseh držav veljajo tudi za take primere, tudi naprimer za sodelovanje s obveščevalnimi službami tretjih držav, naprimer NSA v tem primeru. Vse to še vedno velja. Torej gre za uveljavljanje zakonodaje, ki jo že imamo. Že imamo, že ne vem koliko časa v vseh državah. Na to se moramo sedaj osredotočiti. Na evropski ravni pa moramo gotoviti, kako bomo izvajali evropske predpise, dokumente. In eh, tukaj smo potem že pri tistem, kar sem prej omenil pri prejšnjem dokumentu in sicer, kaj sploh je nacionalna varnost in kako potem tolmačiti izjeme. Eh, imamo direktivo o dostopu do odvetnika ter pa mm, zaupnost s tem v zvezi. Tukaj smo govorili o nadzornih ukrepih in ti mislim, da niso eh, zajeti glede na zelo restriktivno tolmačenje tih um, izjem. Gospod Goldsmit, prosim. Hvala glede prvega vprašanja, torej uhanje teh skrivnosti um, organov pregona. Nam to sploh ne bi bilo všeč. Naše stališče predvsej absolutno. Um, ta zaupnost med odvetniki in pa strakami je izjemno, izjemno pomembna. Tudi sedaj imamo to zakonodajo glede boja proti pravne denarja in temu smo nasprotovali v preteklosti, ampak odvetniki sedaj morajo razkriti določene mm, informacije, sumničenja um, tem organom pregona mi s tem nismo zadovoljni, želimo, da se to sedaj spremeni, počnemo vse v svojem oči, da se to doseže. Ne glede na državo članico, pač imamo različna pravila. Nekatere države imajo izjeme, odstopanja. Naprimer, če je bilo ogroženo življenje, potem um, se lahko razkrije ta skrivnost. Ampak na koncu imamo predvsej absolutno stališče. Mi nismo zadovoljni s tem uhajanjem in pa s tem, da bi organe pregona lahko imeli dostop do teh tajnosti. Mi imamo tukaj predvsej absolutno stališče. Potem, gospa Infeld, to prisluškovanje in ali je to nezakonito ali ne. Glejte, to bo seveda odvisno od posamične države članice. Sedaj. Preiskujemo, raziskujemo možnost držav članic, um, v zvezi z um, to zaupnostjo med odvetniki pa strankami. Vse države imajo svoje sisteme, ampak tudi zelo svoje izjeme, specifične odstopanja. Težko na splošno se da rečem, kaj je nezakonito in kaj ne. Marsikaj bo odvisno od ustave in tako dalje. Tudi ta poklicna tajnost je različno opredeljena v nekaterih državah, naprimer je to zapisano v ustavi, potem nekje druge v kazenskem zakoniku, potem nekje druge gre samo za uh, posredne dokaze. To vem, da ni najboljši odgovor, ampak um, marsikaj odvisno od marsičesa. Tudi pred Evropskim sodiščem za človeka pravice imamo takšne primere, potem kršenja določenih členov 678, karkoli že. Uh, Imamo tudi Evropsko konvencijo, ta je zelo koristna, nasplošno, to je krovna konvencija, ki ščiti te pravice, ampak um, preden sploh greš na Evropsko sodišče, je marsikaj odvisno od nacionalne ravni, od nacionalne zakonodaje. Potem, ali ta poklicna danost velja tudi za druge poklice? Ja. Um, Gledajte, če to primerjamo z odvetniki, naj rečem, da sem prej med pripravami še par stvari prebral. Uh, Glede, odvetniki so bili edini, kjer je bila poklicna zaupnost zagotovljena zakonodajo v države članici. Podlage so sicer raznolike, ampak mm, ne vem, kako točno je z vsemi poklici in kdo je zajet in kdo ne. Potem ta tri priporočila. To je torej nekakšno dvojno vprašanje. Ja, to je bil dober predlog, lahko bi razmislili o tem, ali bi se lahko pripravili na to. Imamo svoje strukture, tudi s pravnimi strokovnjaki in bi lahko pripravili takšno pravno zaščito. Lahko bi to naredili, če bi se vam to zdelo koristno. Kot ste dejali, tukaj um, ni pristojnosti EU ali je potem to nesmiselno sploh početi. Glejte, moje osebno stališče je, da to ni nesmiselno, pa čeprav EU nima pristojnosti. Glejte, tukaj svet Evrope pripravlja številne splošne poklicne standarde. To se pogosto potem uporablja, ko pišemo pismo vladi, da so bili pri tem in tem neuspešni, potem, ko pomagamo odvetniški zbornici v drugi državi pri pripravi standardov in tako dalje. Lahko imamo še vedno standarde, pa čeprav se ti ne uporabljajo nujno, to je koristno tudi za prihodnost, če se morda pristojnost EU morda nekoč spremeni in potem EU ima pristojnost. Lahko bi pripravili nekakšne standarde. Pa še nekaj, mm, to, kar je omenil gospod Abrecht, ta alarm vse se zbere in ne bi mogli izključiti odvetnikov. Tehnično gledano to gotovo nares vse je mogoče storiti, vse mora biti mogoče. Če se priznata zaupnost med odvetniki ter pa strankami. Če, naprimer, sedaj odvetniki um, vstopijo v, v to, um, bi jih lahko izključili. Um, če bi obstala volja, bi to lahko storili. Ne vem, če sicer obstaja volja. Tehnično bi to lahko bilo mogoče, ampak ne vem, če je volja za to. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa za sodelovanje. S to preiskavo bomo ponovno začeli naslednji teden, um, 9. decembra, 37 v Strasburgu po to. Takrat, torej na plenarno zasedanje, ne vem točno, kateri dvorani se pravičujem, nekje v tistem labirintu v Strasburu. Bom, bom, vas bomo še pravi čas obvestili. Hvala. Hvala lepa vsem, da ste prišli.